Right, good morning ladies and gentlemen. It's uh, Dobro jutro, dame in gospodje. Ure 8.38 predlagam, da začnemo z glasovanjem. Torej, otvarjam današnji sestanek in sedaj je na vrsti točka 8. Jamstvo EU Evropske investicijske banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije. poročevalec je gospod Kukan. Gospod Kukan, želite kaj povedati? Ga ni tu, potem ne more nič povedati. V redu, predlagam, da se kar lotimo glasovanja. Torej, kje začnemo? Kompromis ena za proti zdržanji. Sprejeto. Amandma 11 za vzdržani sprejeto. 12 za proti vzdržani sprejeto. 39 za proti vzdržani zavrnjeno. 40 za proti vzdržani. Preverimo. Preverjamo 40 za. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. Amadma 13 za proti stršanji. Sprejeto. 41 za. A ne, ta je brezpredmeten, se upravičujem. 42 za proti stršanji. Sprejeto. 43 za proti stršanji. Sprejeto. 44 za stršanji proti. Vzdržani zavrno, 45 za, proti. Vzdržani zavrno, 46 za, proti. Vzdržani zavrnjeno, 48 za, proti. Vzdržani sprejeto. 49 za, proti. Vzdržani. Preverimo 49. Preverimo. and ne glasuje, konec glasovanja zavrnjeno. 14 za, proti, zdržani sprejeto. 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 52 za, proti, zdržani sprejeto. 15 za, proti, zdržani sprejeto. 53 za, proti, zdržani sprejeto. 17 za, proti, zdržani sprejeto držanje sprejeto, 18 za, proti držanje sprejeto, 21 za, proti držanje sprejeto, amenda 1 za, proti držanje sprejeto. Gremo naprej, amandma 25 za, proti držanje sprejeto, 26 za, proti držanje zavrjeno, amandma 3 za, proti držanje sprejeto, proti državi sprejeto. Kompromis dveza proti zdržanje sprejeto. Amatma 29 za proti zdržanje zavrneno. 30 za proti zdržanje sprejeto. Kompromis 3 za proti zdržanje sprejeto. Amatma 7 za proti zdržanje sprejeto, 33 za proti stržanje zavrjeno, 8 za proti stržanje sprejeto, 34 za proti vzdržanje zavrjeno. In še končno glasovanje o osnotku mnenja za izglasovanimi amandmaji in sicer elektronsko glasujte, prosim. 50 od 51 je glasovalo, konec glasovanja sprejeto 39 za 8 proti 4 vzdržani. Tako, nadaljujemo. Točka 9, jamstveni sklad za zonanje ukrepe. Pripravljalec mnenja gospod Kukan, predlagam, da se kar lotimo glasovanja. amandma 2 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 3 za, a ja je tudi, torej amandma 8. Torej, popravek. Amandma 3 za proti vzdržanje sprejeto, amandma 8 za, proti vzdržanje sprejeto, 4 za, proti vzdržanje sprejeto. Amandma 1 glasujemo. Pravi mi, da moramo glasovati o amandmaju 1, torej za proti vzdržani. Preverimo. Amandma ena preverimo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. 31 za 19 proti. 5 pa je brezpredmeten. Torej, še končno elektronsko glasovanje. Glasujte, prosim. konec glasovanja sprejeto 43 za, 3 je proti. Točka 10. Sklenitev protokola k okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Mongolijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji. Poročevalec gospod Helmut Scholz, želite besedo? Ne. Torej, gremo kar neposredno na glasovanje. To pa bo zelo zapleten glasovalni seznam in sicer glasujemo samo z enim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 49 za 1 proti sprejeto. Tako, skrajno točni smo, točka 11 je naslednja izmenjava mnen z odpravnikom poslov Adamom Šabom, z misije ZDA pri EU. Uh, Would you like one colleague to sit next to you?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 Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to welcome Adam. Tako, dame in gospodje, zdaj pa z veseljem v naši sredi pozdravljam gospoda Adama Šaba, odpravnika posla misije ZDA pri Evropski uniji, s katerim eh, bomo imeli izmenjavo mnen v naši odnosi. Kot številni veste, gospod Šab, karjerni diplomat, ki je leta 2015 prispel v Brusel in prevzel januarja 2016 eh, to zadnjo funkcijo. To izmenjavo mnen organiziramo v sodelovanju z delegacijo za odnose z ZDA, kateri sem tudi sam v preteklosti predsedoval. Mariči Šake je tudi tu kot eh, namestnica predsednika delegacije. No, menim, da današnji sestanek izkazuje pomemben položaj Evropske unije eh, in eh, stališče Evropske unije v o tesnem sodelovanju z našo pojno partnerico ZDA. Gospod Trump je v sporočilu kongresu dejal, da ZDA močno podpirajo NATO zavezništvo, ki je rezultat druge svetovne vojne in ki je uspel premagati fašizem in komunizem. ZDA in EU nikoli niso imeli tako zelo plodnega čezatanskega sodelovanja kot uh, v prvi polovici našega mandata. Zelo bi si želeli, da se ta dragocen odnos med nami nadaljuje, še posebej zaradi velikih izzivov, pred katerimi je mednarodna skupnost. Spoštovani Adam Šab, verjetno bodo naši poslanci želeli z vaše strani določena zagotovila glede mednarodnih obveznosti eh, ZDA, glede Irana, glede reševanja eh, razmer v Ukrajini, Siriji, Jemnu, če omenim le nekatere. Uh, Zdaj pa predlagam, da gospodu Šabu damo besedo za približno 10 minut, potem pa mislim, da bomo imeli dovolj časa za kakovostno in upam, da plodno razpravo. Še enkrat toplo pozdravljeni in beseda je vaša. Hvala predsedniku odbora Mekarjesev, čestitke vam in vsem ostalim poslancem za nove vodilne vloge tudi v tem odboru. Veliko čast in veselje mi je, da lahko danes tu spregovorim pred odborom AFED, da z vami delim stališča ameriške vlade v okviru nove administracije in da tudi eh, slišimo, kako vi vidite razvoj čezatlantskih eh, odnosov v prihodnjih mesecih. Kot omenjeno v nedavnih srečnih številnimi med vami je naloga ameriškega diplomata v prvi vrsti ta, da na nek način prevaja stališča našega vodstva v Washingtonu našim partnerjem v tujini in Peter tudi poročamo domov o tem, kar slišimo tu in da kar se da dobro svetujemo, kako zagotavljati izvajanje dolgoročnih interesov ZDA. Naša misija pri EU jemlje svojo nalogo zelo resno. Novi ekipi v Washingtonu razlagamo pomen Evropske unije in Evropskih institucij in pa tudi pomen nadaljevanja močnega evropsko-ameriškega partnerstva kot eh, garanta evropskega miru, blaginje in stabilnosti. Tako da upam, da bomo lahko delovali kot pomemben most med EU eh, e in Washingtonom in današnji sestanek vidim kot eno od teh priložnosti. Prejšnji mesec smo imeli mm, to srečo, da je bil podpredsednik Pence eh, tu v Bruslju. Želel se je sestati z poslanci, ampak takrat ravno niste bili v Bruslju. Srečal se je z gospodom eh, Tuskom Junkerjem, gospod Mogherini in tudi v številnih javnih nastopih je podpredsednik eh, ponovil eh, pomembno zavezo, močno zavezo ZDA za nadaljevanje sodelovanja za EU. Prav tako je povdaril, da ZDA še naprej stojijo ob boku Evrope, saj nas zavezujejo enake vrednote, svobode, pravičnosti in vladavine prava in to vključuje tudi neomajno podporo ZDA NATO in nekjer to ni bolj jasno kot v naših parlamentih. E, večina, če že ne vsi, veste iz e, stikov z člani kongresa, da je občutek na, v ameriškem kongresu enak. Zdaj vidim, sem bil na četatlanskem zakonodajnem dialogu e, lansko leto in mislim, da je ta občutek zelo jasen. Gre za zelo jasen nadstrankarski Eh, pogled v smislu eh, podpore kontinuiteti naših eh, politik naprem Evropi. Številni v Evropi so pozdravili pomerljive besede predsednika, podpredsednika in drugih visokih predstavnikov ZDA. Razumem pa, da ostaja še kar nekaj nejasnosti glede prihodnih usmeritev teh politik. Del tega je tudi seveda posledica prehoda tranzicije iz ene administracije v drugo, zdaj imamo ključne akterje, Tilsona Metisa, eh, novega svetovalca za nacionalno varnost, Makmasterja, številni ključni položaji pa še niso zapolnjeni, še posebej v zunanjem ministrstvu na drugi in tretji ravni uradnikov in seveda čaka nas eh, tudi imenovanje novega veleposlanika k EU. To je proces, ki zahteva svoj čas, ampak eh, v umestnem času je moj namen, da se pogovarjam z številnimi med vami, koliko seveda, da tudi v Strasburgu bom čez nekaj tednov in da na ta način gradimo na eh, pomembnem odnosu, ki ga imamo z evropskimi institucijami. V nekaj dneh se bodo evropski voditelji izbrali v Rimu in obeležili 60. obletnico podpisa rimske pogodbe, čeprav razumem, tudi vi v parlamentu obeležujete ta dogodek eh, danes. Med drugimi vprašanji se voditelji ukvarjajo tudi z vprašanjem, kako se odzvati na zahteve evropskih voljivcev glede hitro spreminjajočih se sveta in kako se soočiti z posledicami globalizacije. To je podobno temu, kar imamo v ZDA. Državljani želijo večjo eh, zaščito pred zunanjimi eh, tveganji, boj proti terorizmu, nadzor nad zunanjimi mejami in pa eh, krepitev pravičnosti in gospodarske zanesljivosti. In to predstavlja po novem mnenju priložnosti na obeh straneh Atlantika. In eh, tega bi se rad na kratko dotaknil, seveda pa eh, pozdravljam tudi vaše misli glede tega, kako lahko prispevate k pozitivni agendi na teh področjih. Prvo vprašanje je obramba. To je eh, pomemben stebr naše kolektivne varnosti NATO, to je najpomembnejša obramna, najpomembnejše obramno zavezništvo v zgodovini. Glede na mm, nevarnost, ki prihaja iz smeri Rusije, imamo štiri večnacionalne bataljone v na polskem in globalskih državah, ko je sektor Metis obiskal NATO prejšnji teden, je tudi podaril, da so ukrepi Rusije predstavljali kršitev mednarodnega prava in predstavljajo destabilizacijski učinek. Še naprej eh, bomo ustrajali na izvajanju sporazuma iz Minska eh, v polni meri, kar je predpogoj za odpravo sankcij. To se ni spremenilo. Sekretar Tillerson je prav tako jasno izrazil svojo zavezanost sporozumu iz Minska in eh, željo po sodelovanju pri deeskalaciji v Ukrajini. Naša eh, veliposlanica pri OZN neki Heli prav tako da je rada OZDA še vedno obsojajo ukrepanje Rusije v Ukrajini in sankcije vezane na eh, Krim ostajajo v veljavi, dokler Rusija ne bo vrnila v Ukrajini suverenosti nad potokom Krim. Ta administracija in ni prva je mnenja, da mir prihaja z močjo. Eh, Sveda pa moramo prevzeti tudi odgovornost čezatlantske varnosti in to skupaj, vsi skupaj, še posebej v luči eh, ruskih aktivnosti. Ameriška administracija eh, to želi bistveno okrepiti obrambno potrošnjo, prav tako pozdravljamo poziv k okrepitvi porabe naših partnerjev v NATO v skladu z zavezo iz BDP 2014, 20 BDP, torej pa tako je pomembno, da se eh, nadalje izvaja naša globalna strategija eh, in da se poglobi sodelovanje z NATO. EU, NATO kot eh, rezultat deklaracije iz Varšave se bori proti hibridnim nevarnostim, krepi kibernetsko varnost, pomorsko varnost in tako naprej. Vse to so zelo pomembne teme. Boj proti terorizmu. ta teden poteka konferenca o boju proti ISIS-u. Žal smo bili priča številnim napadom. 22. ta mesec se obležujemo obletnice tragičnih napadov na bruselskem letališču in metro postaje Malbek, to je v bližini. Torej, razprava bo tekla o preprečevanju financiranja Eh, terorizma, eh, boj proti tujim borcem, preprečevanje terorizma in tako naprej. Kot veste, tesno sodelujemo z Europolom, izmenjujemo naše izkušnje pri varovanju meja, izmenjujemo uh, informacije glede obstoječih varnostnih vrzeli, pa tako izvajamo tudi še sporozum o varstvu zasebnih podatkov, to nam omogoča izmenjavo ključnih preiskovalnih podatkov glede turističnih eh, preiskav. Iran je še naprej vodilni državni financer terorizma na svetu in še naprej destabilizira, destabilizira Sirijo, Libanon in Jemen. ZDA so zavezane temu, da Iran nikoli ne bo pridobil jedrskega orožja, ki bi lahko ogrozilo ZDA ali njene zaveznice. Naj na kratko omenim nekaj glede meja. Na obeh stranah, stranih Atlantika, si voditelji prizadevajo za izboljšanje nadzora nad zunanjimi mejami tako tu kot v ZDA in eh, poskrbeti za to, da tisti, ki vstopajo, ne vstopajo z namenom eh, povzročati škodo. Zato moramo vse čas kontinuirano ocenjevati sisteme, na katerih eh, sloni zaščita naših državljanov. Zavedate se nedavnih ukrepov, ki jih je sprejela naša administracija za izvršilnimi okazi. Ti izvršilni okazi so sedaj v fazi sodnega pregleda, seveda spoštujemo mednarodne obveznosti, tako kar zadeva mm, prosilce za azil in eh, begunce in človekove pravice, kot je dejal sekretar Tillerson, so temeljni kamen naše zunanje politike in bo še naprej jo, tako. Razprava, kot veste, trenutno v Evropi teče tudi na to temo, krepitev uh, inštrumentov in agencij, kot so uh, Schengen, uh, SIS, VIS, Frontex in tako naprej. No in še ena zadeva, ki je meni zelo blizu, mislim, da tudi poprečnemu državljanju, in sicer eh, ekonomska oziroma gospodarska varnost. Izredne, izredne velike koristi globalizacije so očitne za vse nas. Tu v tej dvorani, v bruselskem mehurčku, v washingtonskem mehurčku in posod tam, kjer eh, je bilo veliko koristi od tega. Veliko pa je krajev v vseh naših državah, kjer državljani niso imeli koristi od globalizacije. In eh, tudi ta strošek globalizacije moramo uh, razumeti. Nekatere skupine v naših družbah so bile bolj prezdete kot druge in naši voditelji imajo odgovornost, da seveda ustvarjajo takšne pogoje, da bo vsak državljan imel možnost uspeti in to velja še posebej za področje eh, trgovine. Evropski parlament je sprejel pogumen ukrep, ratificiral CETO kljub eh, političnemu nasprotovanju in seveda bomo spremljali razbravo, kar zadeva začasno izvajanje in tudi kar zadeva oblikovanje strategij glede razumevanja teh eh, sporazumov. Ameriška administracija meni, da z eh, strogimi, ampak poštenimi mednarodnimi sporazumi lahko pomagamo pri zagotavljanju rasti novih delovnih mest in pomoči tistim skupnostim, ki najbolj trpijo. ZDA e trenutno na novo ocenjuje eh, vrednost sporazuma TTIP ključni cilj naše trgovinske politike je zagotoviti več trgovine, ki bo bolj svobodna in bolj poštena za državljane. Za to administracijo to pomeni tudi potrebo po okrepitvi učinkovitosti ključnih institucij, ki upravljajo s trgovino in tukaj predvsem za STO. Pomembno je, da naše sodelovanje pri STO in sporazumih v okviru STO zagotavljajo tudi izvajanje naših nacionalnih interesov in pomembno je, da tudi eh, druga gospodarstva izvajajo ta pravila. Pomembno vprašanje je zagotavljanje oziroma opredelitev statusa tržnega gospodarstva Kitajske. Pomembno je, da smo vsi odgovorni, da se vse države držijo obveznosti, ki so jih sprejele v okviru STO in eh, širše. Trgovina, trgovina eh, z storitvami, blagom, investicije so tudi pomembno vprašanje. Preden začnemo z vprašanje, naj še enkrat povdarim, zavezanost naše države čezatlantskim odnosom in evropskemu projektu. To je bila konstanta na ravni vseh administracij, od eh, Kennedyja do Reagana do danes. Evropski parlament kot edina neposredno voljena institucija v Evropski eh, uniji eh, menimo, da še nadalje predstavlja podkrepitev tega stališča in krepitve stabilnosti naše odnose. Evropski parlament igra ključno vlogo v Evropski uniji in bo naš pomemben partner, ko se odzivamo na potrebe naših državljanov in pri oblakovanju globalizacije v prid našim državljanom. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Hvala, gospod Šep, za te uvodne izjave. Potem, ko je nova administracija začela z delom v Washingtonu si je naš odbor vsekakor želel izmenjavo mnen s predstavnikom ZDA in to čim prej. Tako da hvala za vašo prisotnost danes tu. Pred dvema tednoma sva imela eh, zelo dober sestanek v moji pisarni v pripravi na današnji sestanek. No, po seznamu govornikov vidite, kako velik je ta interes. Približno uro časa imamo, tja do desetih, tako da bom skušal čim več kolegom dati besedo prosim povejte, če želite kaj povedati eh, in seveda bomo eh, zabeležili vaše ime na seznam. Prvi besedo, da bi seveda podpredsednik delegacije oziroma podpredsednica delegacije eh, Maritje Šake, ki je tu zaradi odsotnosti Kristina Elri, našega novega predsednika delegacije. Hvala lepa, se opravičujem v imenu gospoda Elrija, ki bi si zelo želel biti tu, ampak žal ne more. Tako da hvala za to priložnost, da z vami delim nekaj priložnost, nekaj eh, pripomb po vaši zelo jasni eh, uvodni predstavitvi. Po obisku naše delegacije v Washington lansko eh, prejšnji mesec lahko gotovimo, da so pozivi eh, zelo eh, jasni in so bili tudi uslišani, ampak za številne eh, izmed nas je zaskrbljujoče, da so ta, je ta zagotovila sploh potrebna. No, vse to čezatlantske odnose pelje v smer, ki jo morda še nikoli nismo. Sploh predvidevali. Kot ste prav dejali, v Washingtonu se je potrdilo, da veliko ostaja negotovega, še vedno seveda si želimo več jasnosti, več eh, predvidljivosti. Ampak eh, zelo jasno smo potrdili v imenu naše delegacije, da neka, neke vrste paralelna, usporedna zunanja politika, eh, kjer čezatlantske odnose goji uradni predstavnik Bele hiše, nekako usporedno s tem, kar počne zadnje veritestvo, ni zaželjeno. Prav tako smo slišali vašo zavezo skupni varnosti NATO v sporozumu z Minska o vlogi Rusije, kar zadeva nasilje v Ukrajini. Prav tako bi rada slišali nekaj več glede Sirije. Omenili ste vlogo Irana, ampak mislim, da je zelo pomembno, da ne pozabimo tudi vloge Kremlja v Siriji. Ne na zadnje, me zanima tudi nekaj več glede trgovine. G20 in oziroma izjava G20, nafta, eh, TPP. Kje mislite, da je tista usmeritev Trumpove administracije? Eh, kako bi se ognili temu, da bi, naprimer, kitajska vlada začela mahati zastavo globalizacije, čeprav vemo, da so vrednote, ki slonijo Eh, na tem drugačne od naših skupnih vrednot. Mislim, da moramo krepiti sistem, ki temelji na pravilih, ampak mislim, da moramo iskati ne le skupne interese, ampak dejansko tudi poglobiti skupne vrednote. Mislim, da vlada resnična nevarnost, da bomo vse bolj eh, v neki igri eh, ničelnega, ničelne vsote in mislim, da moramo iskati takšne rešitve, ki bodo v prid vsem in ki bodo služile tudi prihodnjim generacijam. Hvala lepa, Mariče. Zdaj pa bi dal besedo kolegom iz odbora za znanje politiko. Po dve minuti vsak bi predlagal. In eh, Adam, ko bo dovolj vprašanj za prvi krok, samo povej, zdaj pa mislim, da damo besedo nekaterim kolegom. Prva Dubravka Šujca, naša podpredsednica. Thank you, David. Hvala, David. Kot prvo bi se vam rada zahvalila za vašo prisotnost, da ste sprejeli našo pobudo. Tudi sama sem bila z delegacijo za odnose z IDA v Washingtonu konec novembra, začetek decembra in takrat še nihče, ničesar ni vedel o vaši administraciji, što je za nekakšen vakum takrat, ampak zdaj vidimo, že nekakšne obrise nove politike in zato se vam zahvaljujem za ta prvi del, v katerem ste govorili o varnosti in ker ste dejali, da je to naš skupni cilj in da moramo nadaljevati z našimi čezatlantskimi odnosi. Tako da me zelo veseli to, kar sem slišala glede sporazuma iz Minska, glede eh, skupne varnostne politike, glede NATO. Drugi del vaše izjave pa ni bil nekako popoln in bi prosila za pojasnilo. Vaša odločitev, no ja, ne odločitev, vaša politika glede te tipa. 14 krogov pogajanj smo imeli, skoraj da smo bili že pri koncu tega pogajalskega procesa in zato me zanima, ali nam lahko poveste nekaj več o trgovinskih sporazumih, o prihodnosti trgovinskih sporazumov in o tem, kako bomo v prihodnje sodelovali. Hvala. Hvala. Nina Gil. Hvala lepa. Pozdravljam zagotovila, ki smo jih slišali glede NATO. V tej razpravi mislim, da je pomembno tudi zavedati se, da je Evropska unija vodilna v mednarodni razvoj in humanitarni pomoči. In eh, mislim, da ne bi smeli tega pozabiti, ko ZDA podporo pogojuje s, prispe, s prispevki. In eh, dejstvo je, da tudi Evropska unija to že počne in zanimajo me vaša stališča glede tega, pa tudi z vidika prispevka eh, k NATO. Ena zadeva, ki je niste omenili, je Azija. V smislu, ki bi lahko tam sodelovali. Mislim, da je to regija z velikimi varnostnimi tveganji, še posebej, ko si pogledamo pomorske napetosti. Eh, so pa tu tudi seveda nevarnostni, ki jih predstavlja Severna Koreja, tako da bi rada slišala nekaj več glede tega, kako vi eh, vidite zadeve glede Severne Koreje. Kje je tista skrajna meja v smislu eh, preprečevalnih napadov in tudi pomorska varnost? Južno-Kitajsko morje, eh, Indijski ocean, tu so trgovinske eh, poti ključnega pomena in eh, ko se pripravljamo na izvajanje UNCLOS-a, seveda to ni izhodišče ZDA in zato nas zanima, ali obstaja neka možnost za sodelovanje, za koordinacijo med EU in ZDA glede teh vprašanj in ali menite, da je možno vključiti tudi druge ključne akterje v Aziji, kot na primer Indijo. Thank you, Nina. Najlepša hvala. Nina. Gospa Futiga, izvolite. You, to, to... Najlepša hvala. Spoštovani predsednik, lepo pozdravljeni. Gospod ambasador na sestanku odbora AFED. Vaša izjava je bila precej jasna in pomirjujoča, tako da nimam večjih pripomb. Želela bi izraziti svoje zadovoljstvo s prisotnostjo Amerike na vzhodni fronti. Za Polsko je to še kako pomembno. Polska bi želela k izvajanju te politike tudi prispevati. Takšno stališče bomo zauzemali tudi v premjeru Latvije in Romunije. Bomo torej prispevali. Bi nam lahko povedali še kaj o trenutnem stanju Polska? globalne koalicije, ki se bojuje proti ISIS-u v Siriji. Kolikor vem, v Washingtonu potekajo sestanke v povezave s tem. In drugič, kaj bi bil lahko najboljši modus operandi v smislu integracije obrambe in zaščite v EU, tako da bi zagotovili čim boljše sodelovanje v okviru NATO. Najlepša hvala, no to postaja zdaj pravo zaslišanje. Zdaj pa v imenu Gue Engel, gospod Kouzo. Presidente. Hvala. dobro je, da se lahko pogovarjamo z predstavnikom eh, ameriške administracije. Vidim, da se stvari niso tako zelo spremenile, kot eh, to predstavlja recimo ruski tih, eh, tisk. Zanima me, kako boste se zauzeli za NATO, ko gre za recimo namestitev uvrstitev sil NATO v Evropi za našo strateško obrambo. Na nas apelirajo naj prispevamo v NATO več kljub globalni krizi, ki jo preživljamo. Številne periferne države v Evropi si tega več ne morejo privoščiti, saj uh, jih vedno bolj tepe vrčevanje. Potem rekli ste, da je Iran največji sponzor eh, terorizma. Um, zanima me, kaj uh, ste hoteli s tem povedati, kaj ti zdi se mi, da so tudi vaši par partnerji v Siriji uh, sponzorirali določene teroristične skupine, proti katerih se zdaj borimo v, si v Siriji in Iraku. In pa še zanima me, uh, kaj se je zgodilo zgodilo z Guantanamom? Um, kaj se je zgodilo s to obljubo, da boste zaprli Guantanamo? Si boste prizadevali za to, da boste izpolnili to obljubo? In pa še v zvezi z Sirijo, boste skušali doseči dogovor z Rusijo, uh, da bi rešili tamkajšno vojno? In pa še vprašanje ZN. Um, ehm, zanima me tudi. Kako, bo, kako nameravate odslej sodelovati v ZN? continue? Uh, Hvala. Bomo nadaljevali. Morda bi bilo dobro, da se oglesi predstavnik vsake politične skupine in naslednje udrike Lunaček v imenu zelenih. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi v imenu naše politične skupine se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali in se odeležili te razprave. Želela bi nekaj omeniti, česar še niste omenili. Veliko ste govorili o varnosti za državljane in tako dalje. Obenem ste povedali, da bi še naprej želeli podpirati NATO in sodelovati na tej ravni. Vendar, ko govorimo o varnosti v globaliziranem svetu, moramo pri tem upoštevati tudi druge dejavnike. Naprimer, podnebne spremembe, na to vprašanje tega, kako sodelovati z državami v razvoju. In v tem smislu smo slišali, da naj bi prišlo do eno tretjinskega krčenja proračuna za projekte sodelovanja s temi državami, tudi v smislu obvladovanja škodljivih podnebnih sprememb. Priča smo bili po svetu velikim poplavam, vsem katastrofam, ki so povezane z človekovimi dejavnostmi. Obenem naj bi skrčili tudi proračun za razvojne dejavnosti, tako pa se bo do omejili tudi skladi za spolne reproduktivne pravice. Tudi to je nekaj, kar je zelo pomembno v smislu zagotavljanja varnosti za ženske in dekleta. Prišlo ne bi do zmanjšanja sredstev v višini 600 milijonov evrov, 2,5 milijona več splavov bo zaradi tega vi pa pravite, da bi želeli to zastaviti. Zanima me, ali obstaja kakšna možnost? da bi omejili krčanje sredstev za takšne ukrepe in pa tudi za obvladovanje podnebnih sprememb. Najlepša hvala, zaključili smo s prvim krogom razprave. Besedo ima predtem še gospod Kastaldo, FDT. A. Hvala, predsednik, hvala gospod Šab za vaše zanimive pripombe. Moje uh, vprašanje gre do predvsem glede nove strategije Bele hiše, glede bližnjega vzhoda. Prej ste dejali, da je Iran glavni sponzor teroristov. No, praktično vse teroristične skupine so sunitske, tako da ne vem, se mi zdi nekoliko čudna ta izjava. No, vendarle, mislim, da moramo počakati, da se postavi pod vprašaj ta mm, jedrski dogovor strani nove administracije. V Siriji je strateškega pomena tudi zajetje rake in eh, zanima me, kako ameriška administracija gleda na to vprašanje, na sodelovanje z drugimi mednarodnimi akterji v sirskem labirintu. Potem Turčija. Turčija je trenutno v smeri avtoritarnih sprememb, tudi s tem referendumom o ustavnih spremembah in zanime, kakšna je vaše stališče tudi glede uloge Turčije v NATO. Drugo vprašanje, kar zadeva Kubo, eh, večkrat smo videli predsednika Trumpa na nek način mm, oddaliti se od stališč predsednika Obame in zanima me, kakšno eh, je torej stališče glede odnosov med Kubo in ZDA, čez kaj tu, torej, tu lahko pričakujemo. In še zadnje vprašanje, kar zadeva Kitajsko. Prej smo govorili o vse večjih eh, konfrontacijah glede globalizacije, tudi glede stroška globalizacije. Tudi tu smo zaskrbljeni in zanima nas, kako se bodo tu stvari odvijale. odvijale. Ali bo prišlo do resnične neke trgovinske konfrontacije s Pekingom ali pa bo prišlo do resnične oboroževalne dirke, o čemer je bilo tudi govora v predvolilni fazi, predvsem eh, kar zadeva vzhodno in pa južno Kitajsko morje. Adam, I mean the... Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Kar precej vprašanj ste dobili, upam, da boste lahko na njih odgovorili. To je bila šele prva razprava. Kar nekaj kolegov se je še javilo. Vseh ne bomo mogli upoštevati, bomo videli, kako daleč bomo prišli. Izvolite, gospod Čab. Hvala, predsednik. Teh vprašanj se bom lotil po različnih tematikah. Vprašanja so res obširna. Pri nekaterih vprašanjih imamo odgovorov, pri Guantanamo in Kubi poteka zaenkrat še pregled stališča in ni še jasno, kakšna naj bi bila naša politika. Na kratko bom omenil Kitajsko. O Kitajski sem govoril o trgovinskem kontekstu. Mislim, da v večji meri zasedamo enako stališče kot Evropska unija. Pozdravljamo investicije, pozdravljamo tudi sodelovanje Kitajske v G20 in na drugih forumih, moramo pa biti pri nekaterih vidikih tudi pazljivi, naprimer pri naložbah. Tako evropske države kot združene države si želijo bolj poglobljeno poročevati način kitajskega investiranja. Sekretar se je vrnil iz daljnega vzhoda, že nekajkrat je obiskal te kraje in zavezani smo nadaljevanju konstruktivnega dialoga s Kitajsko. Obenem si želimo, da bi Kitajska spoštovala mednarodna pravila in upoštevala tudi človekove pravice, reševala regionalno vprašanje. Pogovarjali smo se tudi s predsednikom Šijem in Šijem bi obiskal Florido naslednji mesec, 5. in 6. Gospod Tilšson in pa kitajski predsednik sta se sporozumela glede poglabljanja odnosov. Obstajajo številna področja, kjer ne bi sodelovali še naprej in obenem bomo pazljivi tudi glede trgovine in gospodarstva. Pomembna je tudi vloga Kitajske na Južnem Kitajskem morju. Pomembna je tudi, kakšno vlogo zauzema napram svojim sosedom, naprimer Filipino. Tudi Vietnam je zelo pomembno vprašanje. Na kratko bom omenil še Severno Korejo. Trenutno se Tillerson poglobljeno pogovarja z svojimi kitajskimi gostitelji v smislu tega, da je treba prepričati Severno Korejo, da se odpravi po bolj konstruktivni poti. Zaenkrat nimam več informacij o tem. Na hitro bi preletel tudi trgovinska vprašanja. Mislim, da je Malstrom govorila o TTIP-u je zdaj zamrznjen. Res smo imeli zelo dolgo pogajanje o tej tipu in tej tip, kot ste si ga zamislili, obe strani bi pravzaprav predstavljal nekakšen zlati standard do vrstnih sporazumov. Zadeva tarife, zadeva storitve, zadeva delovne standarde, okolje, regulativo, vse te vidike. In prav gotovo je naše sodelovanje med največjimi sodelovanji na svetu 4. Celih 3 bilijonov dolarjev investicijskih odnosov. To je torej zelo velik delež za nas. Skoraj en tretjinski delež je tudi transferjev znotraj podjetij med Evropsko unijo in združenimi državami. To je zelo pomembno o tem torej razmišljamo, pregledujemo ta predlog. Veste, kakšno je stališče našega predsednika glede te tipa? Po pregledu bo kmalo podal stališče trgovinski predstavnik. Prejšnji teden je potekalo zaslišanje. Ko bo nastopil svojo funkcijo, bomo imeli več informacij. Dialog načine številne vprašanja, tudi glede STO-ja. Nekatera pozitivna vprašanja. Pred tremi tedni mislim, da smo podpisali tudi sporazum, ki se imenuje MRA. To je sporazum o proizvodnih praksah na področju proizvodnih praksah farmacevtske industrije na obeh stranih Atlantika. Trenutno potekajo pogajanja o sektorski trgovini v primeru avtomobilske industrije, ki je že predvsej dobro integrirana in še naprej bomo razmišljali o načinih vrčevanja za naše podjetja, pa tudi o tem, kako bi izboljšali pogoje za potrošnike. Kot veste, znotraj STO-ja obstajajo nekatere konfliktne zadeve, vendar pa skušamo dejansko opredeliti nekakšen dobro delujoč sistem za vse za nove akterje, za tiste, ki so že vzpostavljeni, zanimajo nas tudi več stranski dogovori in to se bo še nadaljevalo. V Buenos Airesu naj bi bilo v kratkem tudi ministerski sestanek vizana na področju trgovine. Glede proračuna nimam veliko odgovorov, tako kot vi veste bolje kot drugi. Najverjetneje, proračun je odvisen od dolgih pogajanj pri nas. In zaenkrat gre le za tako imenovan okleščen proračun, ki je zaenkrat le orisan. Ne vemo, v katero smer bodo šle stvari. Številni kolegi so že pokomentirali, kako bi sami glasovali glede tega proračuna. Sam pa ne morem zauzeti uradnega stališča glede tega. Ne morem torej povedati, da se bo zgodilo to ali drugo. Kar nekaj težav smo imeli pri oblikovanju tega proračuna, že dolgo se ukvarjamo s tem. To ni torej nič novega, tudi nič novega za Trumpovo administracijo. Tudi druge administracije so imele težave s prejmanjem končnega proračuna. Ne vem, koga bom zdaj citiral, ampak po skoraj vsaki proračunski razpravi na Capitol Hillu to pusti nekakšno krvavo slede torej kongresniki, predsedniki in pa njegove, ki pa se bodo morali o tem intenzivno pogajati. Na to pa še Turčija. Mislim, da nas skrbijo podobne stvari kot EU. Najprej moram povedati, da je Turčija močna zaveznica NATO, tako na vzhodni fronti kot na bližnjem vzhodu, pa tudi na jugu, na jugovzhodu. Bili so močna zaveznica, prevzeli so tudi breme migracijskih tokov iz Sirije na zgleden način. In mislim, da moramo to upoštevati. Nas pa ob enem situacija tudi skrbi. Turkom smo tako zasebno kot javno povedali, da nas skrbi kratenje človekovih pravic, prav tako kršitev svobode tiska. Nekateri vodilni novinari, tudi ameriški novinari med njimi, so bili aretirani in to je treba preprečiti. Zavedamo se, da ima Turčija bistveno vlogo pri obvladovanju migracijske krize in mislim, da smo jih že spobujali k temu, da bi bili pri tem čim bolj konstruktivni, prav tako pri vprašanju Cipra. Tega ni sicer nihče omenil. Imamo kar precej upanja, to upanje ohranjamo pri življenju že nekaj časa. Turčija ima pri tem zelo pomembno vlogo in pogovarjamo se z zavezniki v Turčiji tako na zasebni kot na javni ravni. Potem pa še Sirija. Sirija, to je tragična zgodba, prav gotovo. Kriza traja že sedem let, ljudi trpijo zaradi okrutnih konfliktov, prav tako primankuje pitne vode in živil. Na 100 tisoče ljudi je bilo pobitih, polovica prebivalstva je bilo razseljenega, otroci trpijo. To je velika tragedija. Posod, kjer lahko pozivamo k resoluciji in tudi k poti k miru, Stefan de Misturo, posebni odposlanec Združenih narodov, z njima sodelujemo, tudi Michael Ratney je močno vključen v ta proces. Moramo zagotoviti dialog, zagotoviti tudi srpskim državljanom, da živijo v miru, osvobojeni od okol terorizma in diktature. Sodelovali bomo tudi pri konferenci o Siriji čez tri tedne. EU bo sopredsedovala, EU, Kuwait, Nemčija in Katara. Ta konferenca bo potekala v Bruslju in to bo dober trenutek za oceno političnega napredka in humanitarnih potreb. Kot veste, smo intenzivno sodelovali tudi pri konferenci za obljub, ki je potekala že prej. Združeni narodi vodijo pogovore tudi v Ženevi, to je ustrezen način lotevanja te problematike, vendar pa tukaj ne gre za vse ali nič. Nekateri se pogovarjajo o Astani, tam smo bili kot opazovalci, Mislim, da ima Združeni narodi pomembno vlogo v tem procesu, tam so bili tudi njihovi predstavniki in mislim, da je to pravi način reševanja te situacije. Potem pa še širše vprašanje humanitarne pomoči in pa razvojne pomoči. Pa tudi obsega programov, ki se izvaja v korist ženska v regiji, se še vedno izvajo številne dejavnosti v ukrepe in to so zelo pomembni dejavniki, ko se odločamo o tem kako zagotoviti večjo stabilnost družbe in pa blaginjo ljudi. Vse to je pomembno, prav gotovo, brez dvoma, seveda je odvisno, kako o tem razmišljamo, morda bi morali zagotoviti tudi ustrezno ravnoteže prispevkov, ko gre za ta humanitarno krizo v smislu političnih eh, prebežnikov in pa migrantov. Ne smemo pa pozabiti tudi na politične grožnje z vzhoda. Številne države članice sodelujete pri skupni koaliciji proti ISIS-u v vojaškem smislu. Mislim, da se je treba z vojaškimi grožnjami soočati na vojaški način. Potem pa se bomo lahko lotili zelo pomembnega vprašanja obnove. Evropska unija in gospa Mogrinjeva je svojo ekipo že začela razmišljati o tem in pričakujem, da bomo o tem govorili tudi med konferenci o Siriji v Bruslju. Ali sem kaj spustil? Še več vprašanj me čaka. Najlepša hvala za prvi krog razprave. Zdaj predlagam, da čas za govore zmanjšamo na minuto in pol. Prosim, da zastavite čim več vprašanj, na katere še nismo dobili odgovorov. Gospod Salafranka v imenu ELS. Hvala, gospod predsedujoči gospod upravnik poslov, lepo pozdravljeni. Moram reči, da sem velik občudovalec eh, ZDA. To je, ZDA, to je država, ki ima 10 odstotkov svetovnega prebivalstva in eh, pravzaprav predstavlja 25 odstotkov svetovnega gospodarstva. No, ampak trenutna sporočila iz eh, administracije niso ravno pozitivna. Um, Zamrznjena so prizadevanja za in investicije, katerimi, za katere se pri zadevala mm, komisarka Malstromova, kritizirali ste evro, zamrznili ste transpacifiški sporazum, eh, dva naša mm, voditelja sta že odbiskala Washington, eh, kancerka Angela Merkel in pa Theresa May in nista bili deležni pozitivnih sporočil, tako da um, eh, nič se ne gre začuditi, da so nekateri naši državljani zaskrbljeni. Ehm, zanima me, kaj boste naredili v zvezi z vašimi zavezami na področju podnebnih sprememb, potem na področju multilateralizma, potem, ko ste se odpovedali transpacifiškemu sporazumu, potem o reformi ZN, prav gotovo bi te bilo možno izboljšati, in pa omenila Omenil bi še eno državo, ki je prav tako pomembna, ko gre za odnose z ZDA. In sicer gre za Rusijo. Tudi ta uh, država je nekoliko problematična. Zanima me. Zanima pa me tudi to, če boste, ko gre za vaša stališča do držav uh, arabske pomladi, Če bo vaše stališče še naprej takšno, da um, se bo skladalo z tem, ki ga ima Evropska unija. Najlepša hvala, gospod Pašku, v imenu SD. Hvala lepa. Multilateralna mreža trgovinskih sporazumov kot način ohranjanja stabilnosti na svetu, prispevke se ponavadi minimizira ali pa celo spregleda. Vendar pa so to prispevki bistvenega pomena za ohranjanje miru in stabilnosti znotraj sistema. In prispevki v času 70-ih letov zadnje svetovne vojne so bili res gromozanski. Nova administracija, pravite, razmišlja o pomembnejših delih te mreže prispevkov. In z vidika Evropske unije me zanima, ali to odraža novo filozofijo administracije v razmerju do celotne mreže ali pa to velja za specifične dogovore. Kumulativni učinek teh posameznih delov naj bi spodbijal celotni mrežni sistem. Ali se zavedate, da lahko pride do tega ali ne? Hvala. Hvala, gospod Pašku, Charles Tenke, EKR. Najlepša hvala. Postopkovno vprašanje. Niste me povabili govoru kot eh, koordinatora EKR mislim, da sem se javil že na začetku intervencij posameznih političnih skupin. Zelo na kratko bom podal svoje pripombe. Pozdravljam pozitivne signale, ki prihajajo iz Washingtona glede procesa Brexita, glede implozije Evropske unije in pa spodkopavanja NATO. To, o čem je bilo govora o kampanji, to je zdaj že stvar preteklosti in moramo nadaljevati s sodelovanjem. To, kar smo slišali na ministerski konferenci v Bruslu, je bilo zelo pomirjujoče. Združene države so seveda bistvenega pomena pri sodelovanju z EU tudi v času po Brexitu, tudi v smislu varnosti in obrambe. Obžalujem, da se je umaknilo TTIP. Prav tako se sprašujem glede odstopanja od pariškega dogovora. Mislim, da bi to lahko imelo kovarne posledice tudi na prihodnost. Če ne bomo poštevali podnebnih sprememb, bi bilo to lahko še kako zaskrbljujoče, še posebej glede na podsaharsko Afriko. Na to pa še vprašanje jedrske širitve in Irana. Administracija Obame je želela nadaljevati z trdnim stališčem glede tega sporazuma, to je pomembno. Potem pa še sporazum iz Minska. Včeraj ste govorili tudi o kurdih in pa o referendumu. To je pomembno. Na to pa še prijateljstvo s Tajvanom, še vedno naj bi bili torej prijateljski s Kitajsko. Prav tako je nujna podpora združene držav pri dokončnem porazu ISIS-a in pa stabilizacije Sirije v prihodnosti. Na to pa še Latinska Amerika, kako ne bi zdaj gradili zidove na mehiški meji. Prav gotovo se že veselimo srečanja z združenimi državami oziroma njihovim ambasadorem ali bo to Ted Nelk ali kdorkoli že drug. Hvala. Zdaj pa gospod Zakorafa. Dve kratke vprašanje imam za ambasadora, za predstavnika Združenih držav. Gospod Erdogan je prosil, da bi si želel članstva na varnostnem svetu Združenih narodov, gre za islamsko državo, ki prosi za takšno članstvo. Ali imate kakšno stališče glede tega? Na to pa še vprašanje povezano s Ciprom. Vem, da se zavedate, da trenutno ni nobenih pogajanj, v tem smislu, da je prišlo do prekinitve pogajanj. Ali veste, zakaj se je to zgodilo in ali imate kakšno ulogo pri tem? Hvala. Najlepša hvala, gospod Karver, v imenu EFDD. Hvala, gospod predsednik. Všeč so mi bili vaši komentarji, da mora biti NATO stebr naše obrambe. Kakšen učinek bi lahko imel razvoj evropskih vojaških ambicij na NATO in pa sodelovanje z Ameriko v prihodnosti? Na to pa še glede Brexita. Ali si predstavljate tesno sodelovanje med Združenimi državami in pa Združenim kraljestvom izvan mednarodnih dogovorov? Na to pa še Izrael ali razhajanje med Evropsko unijo in Združenimi državami glede tega vprašanja, kakorkoli ogroža naše nadalje sodelovanje. Na to pa še Jemen, glede na katastrofalno situacijo v Jemnu in pa stabil, nestabilnost te regije, ali bi lahko Združene države prevzele povečano vlogo pri tej politiki, še posebej v smislu kršitve človekovih pravic na tem območju potem me zanima tudi, kakšno je stališče Washingtona glede negativnih stališč do predsednika Trumpa v vseh evropskih institucijah. Tudi Evropski parlament poziva k temu, da preprečujemo izvajanje njegove politike. In to je prav gotovo ne diplomatski pristop. Hvala, gospa Manesko. Like Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi pozdravila gospoda. Šaba na tem sestanku. Zelo pomembno je, da imamo danes to razpravo. Tudi jaz menim, da bomo kmalo odpravili retoriko iz kampanje, ta ni koristna ne za nas, ne za Združene države, ne za naš medsebojni odnos. To pomaga le našim sovražnikom, kot je Rusija. Tako rekoč. Tukaj ne gre za en pomemben vidik, ampak gre za cel sklop pomembnih vprašanj. Moramo se osredotočiti na vse točke, ki so pomembne. Mednarodni odnose in varnost, ki vključuje NATO. NATO je bistvenega pomena in menim, da bi morala vsaka država članica poskrbeti za ustrezne prispevke, plačati račune. Romunija, moja država, je ena od petih držav, ki dejansko plačujejo račune pričakujemo, da bodo tudi druge države članice storili tako, potem pa Rusija in Ukrajina. Tudi tukaj gre za skupno vprašanje, na katerem moramo delati. Veliko pričakovanj imam tudi do izidov po imenovanju gospe Fiona Hill med članice varnostnega sveta. Mislim, da je to nekaj zelo dobrega. Moje vprašanje je, kaj lahko pričakujemo od administracije v smislu odločitev in ukrepov pri odnosih z Iranom, pri stabilizaciji odnosov z Rusijo in pa pri boju proti terorizmu. Hvala. Thank you, Ramona. Now, Mr. Fro Hvala, Ramona. Zdaj pa gospod Freund. Hvala. Hvala tu, gospod Šup, da ste prišli k nam. Dobro je, da vašega položaja ne smatrate za nepomembnega. Prav tako je pomirjujoče, ko govorite tako, kot da ne bi prišlo do spremembe administracije v Washingtonu. Jaz sem opazoval spremembe od Jimmyja Carterja do Ronalda Reagana, ampak nikoli prej nismo bili priča čemu podobnemu kot danes. Če upoštevamo recimo to, kar je rekel Donald Trump o svojem predhodniku, zanima me, kaj bi imel povedati o nekaterih svojih zaveznikih tukaj v Evropi. Eh, veliko pove, da je bil Nigel Farage prvi izmed eh, evropskih eh, predstavnikov, ki mu je še petal v uho o tem, kakšna je Evropa. Ali imate kakšne podatke o tem, kdo Drug mu še sporoča, kakšno so stališče Evropske unije, kakšen je njen odnos do Evropske unije. Dobro vemo, da se je sestal z Angelo Merkel pred eh, nekaj dnevi. In pa še naslednje vprašanje. Nova pravila glede uporabe elektronske opreme. Ali se zavedate oziroma ali veste, ali se kaj podobnega pripravlja za kakšno izmed evropskih držav? Hvala lepa, gospod Jurek iz EKR.

sta dve izmed zavezniških držav, ki sta najbolj ranljivi. Ali razmišljate o tem, da bi še okrepili varnost teh dveh držav, glede na to, kaj se je dogajalo v zadnjem letu? In pa drugo vprašanje, to se nanaša na Gruzijo in tudi na Krim. Um, tudi Gruzija si želi članstva v NATO in uh, zanima me, kaj menite o teh upihki, ko je Gruzija. Sam menim, da bi morali okrepiti varnost te države, poskrbeti bi morali za to, da bo ta država naša zaveznica. Prav tako bi želel pohvaliti odločitev novega predsednika um, odločitev novega predsednika ameriške administracije, ki se je odločil, da ne bo več financiral programov, ki financirajo splav. Um, ja, vem, da v Evropi obstajajo tudi druga stališča, ampak številni evropejci menijo, da je to dobra poteza za to, da se uh, vzpostavi uh, Eh, moralnost vodenja ZDA-ja in da je kot takšen ZDA lahko zgled za preostali svet, tudi v, tudi v Evropi imamo številni podobna stališča. Gospod Galer. Uh, Hvala lepa. Sam sem obiskal uh, varnostno konferenco v Münchnu. Poslušal sem, kaj uh, je rekel vaš obramni minister in njegov namestnik. Razprave so bile zelo zanimive, prisluhnil sem predvsem uh, njihovim eh, načrtom za Rusijo za to leto. Ali lahko predvidevamo, da politiko do Rusije bolj narekuje kongres kot pa State Department, torej zunanje ministerstvo? Ali je to pravilna domneva? Ali o stališčih odloča predvsem kongres? in pa še nekaj varnostnih in obramnih vprašanj. V Evropski uniji razmišljamo, da bi tukaj naredili korak naprej. Ali lahko poročate novi administraciji o strukturah, ki jih nameravamo aktivirati, ko gre za skupne razpise, ko gre za sodelovanje v obramnih vprašanjih. Tudi to je krepitev evropskega stebra zveze NATO. Zanima me, kako bi se nova administracija odzvala na to. Verjetno upam, da bi bil njihov odziv podoben, kot je bil tisti v bivši administraciji. Gospod Boštinaru. Hvala. Gospod odpravnik poslov, vesel sem, da lahko sodelujem v tej razpravi. Imam tri kratka vprašanja. Prvič. koliko je mesta za sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA in Rusijo in pa potem v zvezi z sankcijami proti Rusiji. Eh, vemo, da bomo o tem razpravljali v vsaki šest mesecev. Kakšno je vaše stališče tukaj? Drugo vprašanje. Verjetno se zavedate, da je po svoji prisotnosti v Rusiji, eh, Rusija po svoji prisotnosti v Siriji razvila dve uh, novi osi, torej na bližnjem vzhodu in pa v Črnem morju. Um, kako gledate na možnost sodelovanja v varnostnih vprašanjih med Evropsko unijo, ZDA in pa NATO? In pa še zadnje vprašanje. Kakšno vlogo bodo imeli sedaj ZDA v Tihem oceanu? Vemo, da ste se odločili um, odpovedati se transpacifičkemu trgovinskemu sporazumu. Ali vidite tukaj grožnjo, da bi sedaj nadzor nad tem območjem prevzela Kitajska in pa še tu nekelem kot zadnji govornik? Hvala. Gospod odpravnik poslov, hvala, da ste danes tukaj. Um, upamo na še tesnejše čezatlansko sodelovanje. Prihajam iz Estonije in moram reči, ta eh, je prisotnost ameriških eh, oziroma NATO sil na polskem in pa v naši državi veliko zagotovilo za nas. Istočasno pa je na kocki sama verodostojnost NATO. Sprašujem vas, ali ste pripravljeni na hibridne oblike posredovanja? Kaj ti trenutno je to glavni instrument, ki ga uporablja recimo Rusija. In pa drugo vprašanje, ali menite, da potrebujemo tesno sodelovanje z Ukrajino, ko gre za boj proti tamkajšnjim dejavnostim Rusije, oziroma ali bi morali dati na voljo Ukrajini tudi orožje za obrambo. Uh, In pa tretjič, um, strinjam se za vašo oceno vloge Irana. Ta je faktor destabilizacije. Zame je Iran prej del problema kot rešitve. Ampak nekako smo oboji prispevali k tej vrzeli, ki je zazijala na Bližnjem vzhodu. In sedaj so to zapolnili Rusija in pa Iran. Menite, da bi lahko obrali kakšen skupen pristop k reševanju teh problemov na Bližnem vzhodu? Hvala, kolegi, za vaše vprašanja. Veliko jih je bilo. Odpravnik posla ima na voljo 15 minut, da odgovori na vprašanje. Hvala. Najprej nekaj hitrih odgovorov v zvezi s Ciprom. Ja, mi smo prijatelji Grčije, prijatelji Cipra. Right of... Mi smo prijatelji obojih. Veliko uradnikov je obiskalo Atene, Nikozijo, Turčijo, razpravljajo o tem Tako da prav gotovo razpravljamo tudi o prihodnosti Cipra. To je pomemben dosje, ki se vleče že nekaj časa. Naj povem nekaj besed o Rusiji. To je ključnega pomena za vse nas. Um, politika Rusije, ki je agresivna na Bližnjem vzhodu v nekaterih evropskih državah, uh, Ehm, torej, zaenkrat ne kaže, da bi Rusija spremenila ta trend. Videli smo, kaj se dogaja v Siriji. Slišimo tudi poročanje o vojaških operacijah. Ehm, in e, ameriški predstavniki to vedno znova poudarjajo v ehm, stikih z evropskimi predstavniki. Državni sekretar Tillerson se bo sestal uh, tudi z drugimi predstavniki NATO ta teden, ne za vsemi, ampak gre za veliko skupino uh, predstavnikov držav NATO. No, ko gre za politiko prejšnje administracije, sedanje administracije, uh, je, da moramo ohraniti skupno stališče, ko gre za Rusijo, tako ko gre za Ukrajino, ko gre za Bližnji vzhod. Prav tako pa se moramo vprašati, kako se bolj učinkovito spopasti z. Mm tem tako imenovanim nelinearnim eh, hibridnim vojskovanjem, recimo vpliv na volitve, vpliv na rezultate volitev. To seveda vpliva tako na Evropo, kakor tudi na ZDA. No, um, nekaj pogojev je treba tukaj izpolniti, recimo izpolnjevanje dogovora iz Minska, potem združeni moramo biti, kar se tiče sankcij. In tisti, ki ste obiskali ZDA, prav gotovo veste, da um, obstaja velika podpora za sankcije proti Rusiji v Vašingtonu. Um, tukaj moramo biti pozorni predvsem na Nord Stream 2, torej na Severni tok 2. mislim, da to ni v skladu z eh, cilji Evropske unije za diversifikacijo energetskih virov. To bi lahko ogrozilo energetsko unijo v Evropski uniji in to bi škodilo tudi Ukrajini ter splošni energetski varnosti v tej regiji. Tukaj moramo biti pozorni. Prav tako pa spremljamo primer uh, proti Gazpromu. Dobro, Rusija je lahko ena izmed dobaviteljev plina Evropske unije, ampak ob tem mora spoštovati določena pravila. Tako da sedaj gre za pomembno obdobje. Nekatere države članice so izrazile skrb, ko gre za predlagani dogovor za Gazpromom, ampak skratka mi spremljamo, kaj se tukaj dogaja. Še na hitro, glede novih pravil letalskih družb. Um, nekatere letalske družbe, ki letijo iz eh, držav Bližnjega vzhoda, zahtevajo, da preverimo večje elektronske naprave eh, oziroma želijo, da se se te spravi v v v čekirano prtljago. Uh, Še Meksiko. Eh, strinjam se, TTIP je bil uh, presenečenje oziroma odpoved tega sporazuma je bil presenečenje za številne v Washingtonu. Uh, si pa še naprej prizadevamo za dogovor, ki bo omogočil rast in ki nam bo omogočil, da se osredotočimo na sistem, ki naj temelji na pravilih. Uh, TTIP je bil pri tem uh, zgled, zlati standard. Naslednjo pa se zatrditvijo, da je mrtev tudi uh, eh, TTIP, torej Česatlanski trgovinski sporazum. Vem, da tukaj številni to podpirate, da mislite, da je to dober način za spodbujanje eh, rasti, razvoja in tudi v Washingtonu obstaja še vedno veliko podpore v zvezi s tem. Uh, first of all, it was the end of the Obama administration, and we had an election. Skratka, po koncu Obamove administracije smo imeli nove volitve, tudi v drugih državah so bile volitve, v Nemčiji, potem uh, čakajo nas volitve v Franciji. In glede na vse to se nam je zdelo, da ni najboljše, da nadaljujemo z temi trgovinskimi pogajanji, ki jih je ki jih javnost ni sprejemala. Morda je šlo tukaj za problem komunikacije, mogoče je šlo za politični problem, ampak številni deli družbe so v zvezi s tem izražali pomislike in bilo jih je strah. Ne glede na to, ali je šlo za um, rudarniške, klarske skupnosti, marsikoga je TTIP skrbel. Ampak sedaj revidiramo ta sporazum in tukaj moramo biti optimistični. To ni nek majhen dogovor med dvema majhnima državama. To je dogovor med dvema najbolj dinamičnima in bogatima gospodarstvoma na svetu. Kar se tiče mm, Latinske Amerike in Mehike. Tukaj eh, razmišljamo o sporazumu nafta. Veliko je bilo govora o ponovnem pogajanju o tem sporazumu. In dobili smo potrdilo iz Mexico Cityja in pa Otave, da se bo to začelo. Eh, no, seveda zato, ker moramo bolje interpretirati vidike trgovine, globalizacije in tako naprej. Jasno treba povedati, da nekateri sektori ne bodo trpeli zaradi tega. Pa še nekaj, nafta je bila sprejeta leta 1994 in od takrat se je veliko spremenilo. To je bilo še pred pametnimi telefoni, pred iPadi, pred uh, podatkovnimi tokovi. Pred internetom stvari res je treba ta sporazum eh, posodobiti. Prišlo je do velikega porasta um, spletnih storitev ali pa finančnih storitev, recimo. No, ampak pripričan sem, da nam bo to dobro uspelo, zaupamo naše pogajalce. Mihi, ki je vezana na ZDA, ne samo zaradi gospodarstva in trgovine, vežejo nas tudi kulturne in družinske povezave. Eh, nafta je predvsem eh, platforma za proizvajanje. Eh, gre za proizvode, ki se proizvaja na obeh stranih meja in potem ti potujejo čez mejo obe smeri. Pa še nekaj tukaj vpliva na meje med našima državama, gre za priseljevanje. Um, uh, Američani trenutno na ta proces priseljevanja gledajo kot na nekaj neurejenega, neusklajenega in treba spostaviti nove mehanizme, zato da bo ta postopek bolje reguliran. Nismo pa še začeli formalnega posvetovanja o nafti, pričakujem pa, da se bo to kmalo zgodilo. Ne morem govoriti o Gruziji in članstva, o njenem članstvu v NATO. Imamo drugega odpravnega posla, ki, poslov, ki se ukvarjajo s tem. Tako da bi samo še zaključil z naslednjo mislijo. No, mi smo vsi politiki. Vsi uh, spremljamo, kaj se dogaja v politiki, uh, ampak mi, ki delamo tukaj, vemo, da gre pri zakonodajnih procesih za veliko več kot podložitev samo ene osebe. Uh, tukaj prišlo do velikih razprav. Mm, um, vedeli smo tudi, kaj se je zgodilo v času gospoda Paula Ramsfelda in pa drugih uh, predstavnikov. No, ampak, ko gre za naš kongres je ta zelo izkušen, igra pomembno vlogo pri recimo trgovini. So zaščitniki investitorjev, potrošnikov, izvoznikov. Um, veste, da imamo pri čezatlantskem dialogu veliko znanja o tem. Vemo, da obstaja veliko podjetij, ki jih financirajo ameriški investitorji in obratno. Vemo tudi, da potekajo redni stiki, da ste številni izmed vas nas obiskali pogovarjamo se tudi z našimi predstavniki, ki bi naj obiskali Evropo. Skratka, samo s takšnimi stiki, s takšnimi dialogi lahko imamo razumno politiko. No, tudi Bela hiša ne deluje drugače. Redno se posvetuje z demokrati in republikanci. In tako pač nastaja politika. Če citiram Vincona Churchilla, biti moramo optimisti, kaj ti nič drugega preprosto ne deluje. Jaz sem optimist in. Tukaj bi eh, tudi uh, naredil reklamo za uh, nemški forum, ki ga financira Marshallov sklad in tam bo prisotni tudi nekaj ameriških senatorjev. In to je dobra priložnost za vas, da navežete kakšen stik. Hvala, gospod Šap, da ste spremenili naše povabilo na to izmenjavo mnen. Dobili ste široko paleto zelo zanimivih vprašanj. Hvala, da ste na nje odgovarjali, da ste bili kratki. In to, kar ste povedali na koncu, je zelo pomembno. Treba se je pogovarjati med seboj na vseh ravnih. In eh, pozval bi vas, da eh, na ta forum povabite kar največ eh, predstavnikov, da povabite tudi svoje predstavnike v Bruselj, v Štrasbur. Vedno so dobrodošli v odboru AFET ali pa v naši delegaciji za odnose z ZDA, tako da bomo imeli kar največ priložnosti za dialog. Hvala lepa in hvala, da ste prišli k nam. Kolegi, sedaj pa 12. točka na dnevnem redu. gostom bom dal nekaj minut, da se usedejo na svoje mesta. May I ask our guest speakers to... Tako prosil bi naše goste, da se posedejo tu. Tako, dame in gospodje, ura je pet čez deseto, tako da prehajamo na naslednjo točko in sicer odnosi med EU in Latinsko Ameriko ter Karibi. Ne pozabite, da bomo morali zaključiti ob 11.25, kajti mislim, da bomo številni sodelovali. na obležitvi 60. obletnice rimskih pogodb ob 11.30. Torej, vse vas lepo pozdravljam tu na tem srečanju. Tu nadaljujemo z delom na podlagi delavnice, ki smo jo že imeli pri pripravi poročila gospoda Harija Lopeza. Torej, naše delovanje poteka na več ravneh preko številnih mehanizmov, vključno z parlamentarno razsežnostjo v okviru mešanega evropsko-latinsko-ameriškega parlamentarnega zasedanja Eurolat. Odnosi med EU in Latinsko Ameriko ter Karibi so opredeljeni kot strateškega pomena. Trenutni globalni izzivi glede eh, gospodarskih in političnih eh, dogodkov na drugi strani Atlantika ponujajo priložnost za nadaljno krepitev našega partnerstva z namenom resnično strateškega razvoja tega partnerstva. To vrstno partnerstvo je eh, oportuno glede na, da smo vsi zavezani temu partnerstvu in načelu multilateralizma. Eh, tu smo že razpravljali o razmerah v Venezueli, tesno spremljamo tudi mirovni proces v Kolumbiji in zelo kmalo bomo glasovali o novemu sporozumu med EU in Kubo. To je le nekaj primerov, na katerih najbolj aktualnih tematik na temo Latinske Amerike, ki jih obravnava naš odbor in s katerimi se bo ukvarjal v prihodnje. Odnosi med EU in Latinsko Ameriko ter Karibi eh, zajemajo bistveno širše področje politik seveda in eh, zato bi vam z tega vidika rad predstavil naše štiri goste, ki nam bodo predstavili svoje stališče na to temo. Najprej gospa Rebeka Greenspan, generalna sekretarka Iberoameriške konference nekdanja podpredsednica Kostarike, kjer je bila tudi na več ministerskih funkcijah vključena z tudi namestnico generalnega sekretarja OZN in programa za Latinsko Ameriko in Karibe, Kristjan Lefner, ki je mm, namestnik direktorja na Evropski službi za zunanje eh, delovanje, prej je bil direktor za Ameriko na Evropski službi za nadaljevanje. Potem gospa Paula Amadej, ki je izvršna direktorica fundacije EU Latinska Amerika Karibijo od 2016, prej je bila veleposlanica EU v več karibskih oziroma latinsko-ameriških državah in Eritreji. In gospa Ana Ayuso Poso, ki je raziskovalka latinsko-ameriških vprašanj na centru za mednarodne zadeve in tudi pridružena profesorica za mednarodno pravo na Avtonomni univerzi Barcelona. Torej, lep pozdrav vsem štirim govornikom, v veliko čast nam je, da ste danes tu z nami. Besedo pa najprej dobi za deset minut gospod Lefler, potem pa še naši preostali govorniki. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za povabilo. vedno me veseli, da sem lahko tu s prijatelji in da se skupaj pogovarjamo o odnosih z objema Amerikama. Eh, čeprav sem to funkcijo zapustil pred letom in pol, je ta tematika še vedno seveda meni zelo domača. No, kot veste, je to tudi zelo pomembna tema za visoko predstavnico, podpredsednico gospod Megerini, ki je od samega začetka svojega mandata uložila veliko v čezatlantske odnose, v vseh razsežnostih in v vsej raznolikosti leteh. Za danes, če si pogledamo odnose med EU in državami Latinske Amerike in Karibi, vidimo, da je vse, zelo jasno sliko tega, kar je želela visoka predstavnica in podpredsednica opredeliti v svojih strategijih, v globalni strategiji EU, se pravi, kako naše odnose s partnerji okrog sveta popeljati korak naprej. No in z tega vidika bi rad izrekel tudi zahvalo gospodu Harijo Lopezu za to pobudo o poročilu na lastno pobudo. Države Latinske Amerike in Karibov so morda geografsko oddaljene od EU, ampak kulturno, strukturno in politično so nam zelo blizu. In to je, če želite, tista eh, druga plat naših čezatlantskih odnosov, ki jih pogosto morda pozabljamo ali podcenjujemo, ampak eh, so v veliki meri komplementarni severnoatlantski komponenti in v številnih primerjih enako pomembne. No in to izhaja ne le iz nam skupnih vrednot, eh, skupne zgodovine jezikov, ampak se to izraža tudi na zelo praktičen način in sicer glede na naš eh, skupen širok pogled na globalne izzive in način našega sodelovanja na globalni ravni, to se je jasno pokazalo pri pogajanjih o podnebnih spremembah, to se je jasno pokazalo pri pripravah ciljev trajnostnega razvoja v agendi OZN do leta 2030. To smo videli tudi na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o mamilih. Eh, prejšnji teden smo tudi govorili o tej tematiki v okviru letne konference OZN o mamilih v, na Dunaju, kjer je bila tudi zelo izražena latinsko-ameriška komponenta v sodelovanju z EU. Če gremo naprej, seveda so naši gospodarski odnosi zelo tesni. Trgovina, investicije, sodelovanje na področju tehničnega sodelovanja ali razvojnega sodelovanja, odvisno pač od tega, o kakšnem partnerju govorimo. Uh, In kot tretje, imamo številne pomembne skupne interese v smislu sodelovanja pri reševanju nam skupnih izzivov, ki imajo učinek na obe strani Atlantika. Organiziran kriminal, javna varnost in eh, tudi številna druga vprašanja, kjer moramo sodelovati in kjer moramo poiskati pot naprej. Naj dodam še četrto razsežnost in sicer močna povezava med našimi družbami, med našimi ljudstvi, civilno-družbenimi skupinami, pa naj gre za gospodarstvo, akademike, raziskave in številna druga področja, ki ustvarjajo zelo pomembne vezi med nami. Naj zelo na kratko izpostavim tri področja, kjer smo v bližnji preteklosti ali ravno sedaj zelo dobro sodelovali. Eno je mirovni proces, drugo je širitev in eh, krepitev pridružitevnih sporazumov z državami širom našega kontinenta in naše skupno delo glede podnebnih sprememb. Kolumbija je eden najboljših primerov celovitega in integriranega pristopa k obladovanju razmer. S kolumbijskim eh, predsednikom in kolumbijskim oblastmi smo preko visoke predstavnice in eh, posebnega odposlanca Gilmora uspeli mobilizirati učinkovit in usklajen eh, način podpore tega procesa politično in finančno gledano z posebnim namenskim skladom EU v katerega je več držav članic prispevalo sredstva in na ta način izkazalo svojo podporo temu procesu. No, to se izraža tudi v zelo hitrem začasnem izvajanju večstranskega sporazuma, ker kaže na to, da ima celotna kolumbijska družba lahko korist od teh novih priložnosti, ki se kažejo v združeni in mirni Kolumbiji. Z delom je treba nadaljevati, čaka nas še veliko izzivov pri implementaciji mirovnega procesa z učinkovito razorožitvijo in integracijo v običajno gospodarsko in eh, družbeno eh, življenje vseh eh, borcev FARC. Pomembno je nadaljevati tudi z ohranjenjem javne podpore mirovnemu procesu tekom prihajajočih volitev v Kolumbiji. Sosednje države morajo prav tako prispevati in sosednje države morajo poiskati svojo pot, še posebej imam v mislih Venezuelo, ki mora ponovno pridobiti stabilnost in eh, demokratično vrdostojnost z pomenljivim dialogom med vlado in eh, opozicijo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za podporo pri prizadevanjih, ki smo jih vsega izvajali v zadnjih letih za omogočanje tega dialoga v Venezueli, kar zadeva pridružitvene sporazume. Imamo že kar široko mrežo širom eh, celotnega kontinenta, imamo kar nekaj pomembnih pogajanj glede aktualizacije oziroma nadgradnje obstoječega sporazuma z Mehiko, Ta sporozum ima zdaj že 15 let, želimo ga zdaj nadgraditi na način, da bo odražal današnjo realnost eh, Mehike in Evropske unije in se seveda tudi nasloniti na druge podobne sporozume, kot je naprimer sporozum CETA s Kanado, da na ta način zagotovimo nek nov zagon našim odnosom. No, prav tako pelimo naprej pogajanja v okviru Mercosur, eh, za torej pridružitveni sporozum med EU in državami Mercosur. Eh, tu je potencial zelo velik in Mercosur predstavlja oziroma če pogledamo skupno, skupek trgovine med Latinsko Ameriko ter Karibi na eni strani in EU na drugi, Mercosur predstavlja 40 odstotkov, Mehika 25 odstotkov. Torej dve tretjini vse naše trgovine odpade na ta dva sporazuma. In to mislim, da kaže, kako velik potencial je tu. Če pogledamo investicijske številke, so te še bolj pomembne. In tu gre ne le za trgovino, tu gre za tesnejše sodelovanje na širokem naboru področji, gre za dialog, gre za priložnosti za sodelovanje v prid naših družb in tudi na regionalni in mednarodni ravni. Iz istih razlogov zdaj pripravljamo nadgradnjo sporazuma s Čilom in kot veste, smo nedavno zaključili tudi pogajanja z prvo generacijo sporazuma z Kubo in države članice pozivamo k ratifikaciji tudi zelo pomembnega regionalnega pridružitvenega sporozuma z Srednjo Ameriko, ki se tudi že začasno izvaja. Če nam uspe z Merkosurjem, s temi pogajanji, bomo imeli najbolj izpopolnjen trgovinsko-investicijski odnos med EU in Latinsko Ameriko. Najbolj izpopolnjen v primerjavi z vsemi drugimi deli sveta. Imeli bomo prosto trgovino z vsemi latinskoameriškimi in južnoameriškimi eh, državami, razen Kube, Bolivije in Venezuele. Kuba v pogajanjih okrog sporazuma je pokazala, da ne želi iti v smer proste trgovine, to spoštujemo, Bolivija že ima prosto stop do evropskih trgov kot eh, država v razvoju in Venezuela ima tudi nekaj drugih vprašanj, ki jih morajo rešiti preden se lahko v polni meri vključijo v to skupnost, ampak vse to izkazuje neko bližino v sodelovanju. Na zadnje, podnebne spremembe. To je ključni element našega sodelovanja, zelo tesnega sodelovanja, eh, tudi v pripravah na pariški sporozum in zdaj eh, pri implementaciji le tega. Pozdravljamo vsa prizadevanja širom Karibov in Latinske Amerike za pomik naprej na tem področju. Obžalujemo, da ena država tu izstopa, Nikaragua, ki se je odločila, da ne bo podpisala sporazuma COP v Parizu. Upamo, da jih bo do nekega dne njihovi prijatelji, njihovi sosedi vendar lahko spodbudili, naj se pridružijo uh, večini. No, več kot 20 odstotkov našega financiranja za sodelovanje namenimo ravno podnebnim spremembam. Uh, Eh, časa mi je že zmanjkalo, zato naj povem, da s temi tremi primeri, ki sem jih podal, upam, da sem uspel izpostaviti možnosti našega sodelovanja na političnem in varnostnem področju. Eh, kar tudi že počnemo zelo tesno s kolumbijskimi oblastmi in tudi na še nekaj drugih področjih, kako lahko sodelujemo na gospodarskem področju, kako lahko še razširimo to ekonomsko agendo onkraj trgovine in investicij, tudi na druge oblike gospodarskega sodelovanja in kako tudi sodelujemo na multilateralni ravni. Podnebne spremembe so pomemben primer mamila, drug in še številni drugi obstajajo. Ob koncu letošnjega leta, oktobra, bomo imeli priložnost opraviti pregled eh, napredka na naslednjem. Na vrhu EU celak, ki bo potekal v El Salvadorju in upamo, da nam bo to omogočilo, kot rečeno, opraviti pregled, aktualizacijo in določitev agende za obdobje, ki prihaja. Hvala lepa. Hvala lepa, Kristjan Lefler. Zdaj prehajamo na naslednjega govornika oziroma govornico, gospa Rebeka Grinspan. Hvala da ste me povabili na sejo vašega odbora. Hvala Javiju Lopesu in pa parlamentu za to priložnost. Začela bi z naslednjim. Kakor je povedal Kristjan, v teh dneh je bilo veliko stikov med eh, predstavniki Latinske Amerike in pa Evropske unije. Me slišite? In eh, ugotovila sem, da obe regiji želita poglobiti svoje odnose v trenutnem globalnem kontekstu. In prepričana sem, da je to trenutek velikih priložnosti tako za Latinsko Ameriko, kakor tudi za Evropo. Nedavno sem se udeležila tudi seje, kjer je bila prisotna Federica Mogherini, visoka predstavnica in tudi ona je poudarila in potrdila, da je. da so dobri odnosi z Latinsko Ameriko in Karibi prednostna naloga v agendi Evropske unije. Uh, jaz se strinjam z visoko predstavnico glede strateških uh, strateškega pomena teh odnosov in to je mm, potrdil tudi predsednik parlamenta, gospod Tajani. No, res je, da se je ta odnos pomembno razvil v zadnjih nekaj letih. To je odnos, ki je danes veliko bolj simetričen in veliko bolj horizontalen kot v preteklosti. Ampak še vedno odnos Eh, kakor je povedal prejšnji govornik, še vedno to temelji na skupnih vrednotah, na sodelovanju, na dialogu, na trajnostnem razvoju in eh, na miru. To so temelji naših odnosov z Evropo. In eh, Križdan, kot si povedal, Latinska Amerika je pomemben partner Evropske unije zlasti, ko gre za doseganje uh, ciljev trajnostnega razvoja in ko gre za dogovor o boju proti podnebnih spremembah. Ravno ta povezava z Latinsko Ameriko je omogočila, da smo tam sprejeli ambiciozne agende v mednarodnem kontekstu. Tako da ta vizija nam je skupna in prepričani smo, da je Latinska Amerika pomemben partner tako ko gre za dosego javnega, globalnega javnega dobrega in ko gre za soočanje z skupnimi globalnimi izzivi, torej z skupnim globalnim zlom. Um, naj eh, spregovorim o razvoju naših odnosov v zadnjem desetletju. Prvič, Latinska Amerika je imela zelo dinamično rast uh, v začetku tega stoletja. In eh, dolga leta nam je rast cen primarnih eh, surovin omogočila pomembno rast, razvoj mednarodne trgovine in pa drugih uh, Eh, globalnih eh, odnosov. Na ta način smo dobili boljše makroekonomske pogoje in pa bolj stabilne finančne sisteme v naši regiji. In vse to je pomenilo širitev, rast, gospodarsko rast. Mi smo se naučili lekcij iz 80-ih let prejšnjega stoletja in zato smo bolje prebrodili finančno krizo, do katere je prišlo po zlomu Lehman Brothers. To so bila leta široke gospodarske ekspansije. No, eh, v lanskem letu pa, no, v tem desetletju je bilo eh, je bila ta gospodarska raz povezana tudi z zmanjšanjem revščine in pa socialne izključenosti. Eh, se pravi, z gospodarsko V zadnjih letih smo bili priča veliki gospodarski rasti, ampak te nismo vedno povezali z zmanjšanjem revščine. V zadnjih letih pa smo to nadoknadili. Poskrbeli smo za gospodarsko rast in neenakost ter revščine smo zmanjšali skoraj za polovico v zadnjih desetih letih. Zdaj se zastavlja vprašanje, vprašanje, ali se je to zgodilo samo zaradi gospodarske rasti ali pa tudi zaradi javnih politik, ki so spremljale to gospodarsko rast. In uh, na podlagi naših analiz bi ponudila naslednji odgovor. Gospodarska rast je dejansko povzročila možnost širitve trga, uh, zaposlenosti, delovnih mest, ampak če ne bi ob tem vlagali v izobraževanje, uh, ne bi bilo možno, da bi ljudje, ki vstopajo na delovni trg, dobili boljše priložnosti, boljša delovna mesta. Tako da dve tretjini zmanjšanja neenakosti gre prepisati gospodarski rasti, drug, eh, zadnjo tretjino pa socialnim politikam. Tukaj govorim o Eh, višanju prihodka in pa o dobrih politikah ulaganja v izobraževanje, v zdravstveno oskrbo. Eh, pomemben pa je bil tudi boj proti neenakosti spolov in pa boj proti izključenosti drugih zapostavljenih eh, skupin, kot, rec, kot je recimo avtohtono prebivalstvo. Torej, te horizontalne politike so bile pomembne v zadnjih letih. Torej, imeli smo eh, širjanje eh, zaposlovanja, izboljšanje minimalnih eh, plač in pa zmanjšanje neenakosti. No, ampak s temi nalogami je treba sedaj uh, nadaljevati. Sedaj pa je prišlo do upada cen primarnih uh, surovin in uh, zaradi eh, tega je prišlo do izpada dohodkov in to nas je sedaj, eh, to nas je sedaj eh, dohitelo. Torej, naše gospodarstvo je temeljilo predvsem na primarnih surovin, na kmetijstvu in preprosto nismo okrepili naše produktivnosti v zadnjih nekaj letih. Azija je svojo produktivnost zvišala veliko bolj kot Latinska Amerika. Zato potrebujemo danes eh, pravo revolucijo produktivnosti. Izboljšati je treba naš produktivni aparat in pa potrebujemo politike, ki bodo podpirale ta razvoj produktivnosti, ki bodo omogočile več uh, ulaganja v znanost, v razvoj, v znanje Eh, boriti se moramo proti nepismenosti in pa spodbuditi majhna in srednje velika podjetja za to, da se bomo lahko prilagodili novim mednarodnim okoliščinam. Druga naloga, ki nas čaka, je ulaganje v infrastrukturo. Latinska Amerika tukaj marsikje zaostaja za preostalim delom sveta in z boljšo infrastrukturo bomo dosegli eh, večjo stopnjo regionalna integracija ter pa integracija v globalnem smislu. Prav tako ne smemo pozabiti na socialne sisteme. V zadnjih letih eh, je spet 7 milijonov ljudi padlo pod prak revščine v Latinski Ameriki eh, zaradi slabše gospodarske rasti. In to je tragedija, kajti v preteklosti smo uspeli izboljšati eh, naše socialne pogoje, Eh, dve tretjini ljudi eh, je danes eh, v srednjem razredu, ena tretjina pa je v ranljivem položaju, torej kmalo bi lahko padli pod prak revščine. In ker nimamo dovolj robustnih socialnih sistemov, so ravno ti ljudje danes najbolj izpostavljeni tveganjem zaradi zmanjšanja gospodarske rasti. In to je problem. To je povezano tudi z vprašanji eh, nasilja. To je povezano tudi z problemi urbanizacije. Latinska Amerika je ena izmed najbolj urbaniziranih regij na svetu. 80 odstotkov naših ljudi živi v mestih. In tudi to predstavlja danes velik izziv. Potrebujemo torej večjo stopnjo integracije. Večjo stopnjo integracije za Evropsko unijo, z notranjostjo Latinske Amerike in Kristjan tukaj je zelo pomembno to, kar si pravkar povedal. Treba je poskrbeti za posodobitev sporazumov z Čilom, z Mehikom in pa treba je posodobiti sporazum Mercosur, treba je izboljšati politični dialog za Kubo. Vse to so pomembni elementi za dosego te boljše integracije, ne samo z Evropo, ampak, kot si pravilno povedal, tudi z notranjostjo same Latinske Amerike. Če bo prišlo do uh, sporazuma uh, Mercosur, bomo morali notranje dele Latinske Amerike bolje povezati z Evropsko unijo. Na ta način bi lahko stopili v drugo fazo, kjer bi lahko začeli govoriti o Eh, harmonizaciji pridružitvenih sporazumov, trgovinskih sporazumov in s tem bi bolje integrirali eh, Latinsko Ameriko samo in pa eh, poskrbeli za integracijo za preostalim svetom. To je torej občutljiv trenutek za našo regijo. Mi imamo tretjino prebivalstva, ki je mlado, ki ima velike upe, ambicije, ki pričakuje boljšo prihodnost zase in pa za svoje družine. In uh, slabšanje gospodarske rasti sedaj te ambicije postavlja pod vprašaj. Ne vemo, če se bomo lahko odzvali na te želje, ambicije in uh, zaradi tega bi lahko prišlo do. Um, neizpolnjevanja upa v te mlade generacije, če ne bomo imeli ustreznih političnih in pa gospodarskih sistemov, s katerimi bi se lahko odzvali na, njiho, na njihove potrebe. Tukaj bi lahko prišlo do razhajanja. Kristjan, uh, ja, danes se zdi, da poznamo imena sodnikov, ne pa generalov. V preteklosti pa je bilo ravno obratno. In to pove veliko o napredku v Latinski Ameriki v zadnjih letih. Upamo, da bomo s pomočjo odnosov za Evropo, za pomočjo sodelovanja na področju izobraževanja mladih, podnebnih sprememb, gospodarstva, eh, se lahko eh, vsi skupaj soočili za izzivi, s katerimi smo danes soočeni tako v Latinski Ameriki, kakor tudi v Evropski uniji. <clears throat> Hvala. Zdaj pa za deset minut besedo dobi gospa Amadej. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da spregovorim pred vašim odborom. skupaj z eh, drugimi sogovorniki, ki urejajo odnose med eh, Evropsko unijo, Latinsko Ameriko in pa Karibi. Na hitro bom eh, predstavila EULAK, e ki jo tukaj predstavljam kot izvršna direktorica. Ta organizacija je bila ustanovljena strani 33 držav CELAKA, 28 držav članic Evropske unije, Evropska unija sama od leta 2011 uh, eh, imamo sedež v Hamburgu. In uh, naša misija je, da okrepimo strateške odnose med našimi regijami, da okrepimo sodelovanje civilne družbe pri tem in da poskrbimo za večjo vidnost našega združenja najkrajša in najbolj učinkovita definicija dela naše ustanove. Eh, ta, tu definicijo je podala Federica Mogherini. Rekla je, da je misija naše ustanove, predvsem to, da okrepimo zgodovinske in pa tradicionalne povezave med našimi regijami. Um, konec oktobra smo se sestali in takrat smo potrdili zaveze naše, uh, naše organizacije kot mednarodnega, uh, kot mednarodnega združenja in upamo, da bomo lahko poskrbeli za 16 ratifikacij, eh, s katerim bomo transformirali status našega združenja. Zato potrebujemo tudi ratifikacijo um, Evropske unije in pri tem bo pomembna vloga parlamenta in pa predvsem vašega odbora. Trenutno se Evropski državljani osredotočajo predvsem na notranje zadeve Evropske unije in osredotočajo se na konflikte v sosednjih regijah, ampak vseeno ne bi smeli spustiti izpred oči odnose med Evropsko unijo, Karibi in pa Latinsko Ameriko. V tem smislu je pomembna pobuda za poročilo o teh odnosih. V obeh regijah se veča to spoznanje, da business as usual ni več opcija in da naše odnose potrebujejo nov zagon. Treba je identificirati skupne interese in pa spodbujati pobude, ki so blizu državljanom. V trenutni konstelaciji bi Evropska unija morala okrepiti svojo vlogo uh, Eh, partnerja, ki je vreden zaupanja. Eh, moramo se zavezati vse vključujoči rasti, trajnostni rasti, potrebujemo pravično trgovino in pa aktiven multilateralizem. Kot so povedali predhodni govorniki, ehm, ima sta naši regiji veliko skupnih urednot in pa ciljev. Eh, naš cilj je recimo trajnostni razvoj, potem um, aktivno državljanstvo in pa robusten gospodarski razvoj. Obe regiji sodelujeta v številnih eh, sporazumih. Povdarili smo tudi vlogo obeh regij pri doseganju eh, ciljev trajnostnega razvoja ter eh, pri doseganju naših podnebnih ciljev v, iz Pariza regiji ima sta tudi pomembeno ulogo v eh, recimo Združenih narodih, ko gre recimo za nadzor na trgovino za orožjem in pa eh, želimo ohraniti Želimo ohraniti načelo pravne države ter sodelovati pri reševanju konfliktov. Še naprej moramo povdarjati, da sta ti dve regiji, dve regiji, ki želita predvsem ohraniti mir v svetu. In to je nekaj edinstvenega na globalni ravni. Prav tako pa želim omeniti tudi um, migrante. Tako v Evropski uniji, kako tudi v Latinski Ameriki imamo uh, tako tradicionalne migrante, kako tudi nove migrante. To je skupina z specifičnimi interesi. Tudi v tem smislu bi morali okrepiti naše odnose. No, pogosto pa tukaj prihaja do tako imenovanega sindroma lažne bližine. Uh, Eh, obstaja tveganje, da bi pozabili na naše skupne interese in da bi pozabili na stalna prizadevanja, ki so potrebna za to, da lahko ohranimo naše odnose, da se lahko Eh, ukvarjamo z skupnimi izzivi in da obravnavamo eh, teme z različnih vidikov, upoštevajoč naše, mm, eh, naših odnosov. Lahko bi se zgodilo podobno kot pri tistem paru iz Bergmanovega filma, ko gre za par, ki neha komunicirati in potem začne, nehati, um, začne iskati nove partnerje, zato ker išče nekaj novega in uh, eh, razbudljivega. Če želimo okrepiti odnose med našimi regijami, se moramo eh, soočiti z trenutnimi aktualnimi temami, treba je ohraniti spoštljiv in ploden dialog na vseh ravnih. In tukaj lahko nastopimo mi kot uh, pomembna ustanova. Na to moramo osredotočiti naše aktivnosti. Za našimi aktivnosti moramo spodbuditi ta dialog. Ne samo med uh, predstavniki vlad, med predstavniki administracije. Ne, vključiti moramo tudi žive sile družbe. V petih letih našega delovanja smo si prizadevali predvsem za iskanje sinergij med znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami. Na ta način smo želeli eh, tudi spodbuditi povezave med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Skušali smo eh, najti skupne odgovori pri temah, kot, so, eh, kot je recimo socialna odgovornost naših podjetij. Če se želimo ukvarjati za skupnimi izzivi in problemi, moramo poskrbeti za um, medsebojno znanje o obih regijah. In tukaj ne bomo začeli z eh, nule. Že sedaj imamo eh, skupne programe, kot so recimo eh, Obzore 2020, Corporate Life, Uninvest. In vsi ti programi so spodbujali horizontalno sodelovanje, ter uh, ti programi tudi vključujejo civilno družbo. Uh, Vaš parlament je prav gotovo bil vedno prvi med tistimi, ki so branili in spodbujali projekte, kot je recimo Erasmus eh, in njegovo širitev na tretje države. To je dober zgled za program, ki eh, vključuje civilno družbo. To je program, ki je pomemben inštrument eh, za spodbujanje sodelovanja. Zdaj pa prehajam na angliščino, ki je tudi eno delovnih jezikov te fundacije skupaj s španščino. To tudi zato, da nas spomnim na raznolikost, tudi jezikovno raznolikost med našimi regijami in da izpostavimo pomen vključevanja v to regionalno partnerstvo vseh članov, vključno s eh, tistimi, ki se razlikujejo po velikosti, eh, zgodovini in kulturi in ki so bile manj vključene v tradicionalne kontekste sodelovanja obeh regij. V preteklosti iz tega naslova je naša fundacija razvila posebne programe namenjene višegradskim državam, Karibom, baljskim državam, da bi na ta način spodbujali bolj celovito in vključujočo interakcijo. Moja predstavitev pa seveda ne bi bila popolna, če ne bi pogledali tudi na izzive, ne samo na priložnosti, ki se ponujajo in porajajo v obeh regijah in za rešitev katerih je pomembno tudi medsebojno sodelovanje. Naj izpostavim tri takšne izzive. Revščina in neenakost, ranljivost eh, oziroma krhkost demokracije in graduacija. Glede revščine in neenakosti, mislim, da je gospa Rebeka Grinspan že podala res eh, izvrstno predstavitev in meni treba več eh, karkoli dodajati k povedanemu. Seveda smo tu priča procesu odpravljanja neenakosti, ki zdaj stagnira, celo nekakšne nazadovanje beležimo in zato menim, da potrebujemo več integracije. To je zelo pomembno z vidika promocije pridružitvenih sporozumov in njihove implementacije. Prav tako moramo nadaljevati z razvojem programa izmenjav izkušenj in horizontalnega sodelovanja za trajnostno rast in socialno vključevanje. Druga zadeva, ranljivost, krhkost demokracije v obeh regijah, beležimo nekakšno tendenco razočaranja nad demokracijo in eh, nekateri razlogi so nam vsem poznani. Posledice gospodarske krize, socialne neenakosti, eh, vprašanja kot eh, naprimer prisilno preseljevanje in nasilni konflikti. In tu mislim, da evropski oblikovalci politik z interesom za Latinsko Ameriko in Karibe, morate razviti inovativne inštrumente za to, da se kanalizira interes državljanov za politični sistem in da se nadaljuje z implementacijo politik, ki lahko razrešijo to dilemo razočaranja nad demokracijo. No, in tretji izziv je, ki ga percipirajo latinsko-ameriške karibske države, zadeva učinek klasifikacije teh držav kot držav z visokim ali srednjim prihodkom. No, torej, glede te gradacije, mislim, da je pomembno, da sodelovanje nadgradimo. Sama gradacija kot takšna je seveda uspeh, obenem pa moramo vedeti, da nenadna zaustavitev sodelovanja lahko ima pomembne negativne učinke in zato moramo najti oziroma poiskati ustrezne rešitve tudi v zborih, kot je naš tu. Hvala lepa in še zadnja strokovnjakinja, gospa Ajuso Poso, tudi deset minut, izvolite. Na participar en esta sesión. Hvala, da lahko sodelujem v tej seji. No, eh, ne bom ponavljala tega, kar sta povedali prejšnji govornici. Večkrat smo že povedali, da so odnosi med našimi regijami solidna osnova za krepitev odnosov, istočasno pa tukaj obstaja določena stopnja utrujenosti. Ne iščemo novih narativov, ne iščemo novih uh, strategij. Nekako smo izgubili veter v jadrih. Čeprav uh, mednarodna agenda trenutno poteka, ponuja veliko skupnih izzivov, na osnovi katerih bi lahko okrepili naše odnose. Eh, skratka, ni dovolj, da se osredotočamo samo na tradicionalne odnose, ampak potrebujemo tudi nove strateške povezave. Iskati moramo nove priložnosti, pa tudi razumeti konflikte interesov, ki tukaj obstajajo. Eh, najti moramo rešitve konfliktov interesov, ki hkrati predstavljajo tudi priložnosti. Govorili smo o povezavah, o gospodarskih povezavah. Eh, res pa je tudi, da je Evropska unija v zadnjih nekaj letih zmanjšala svojo prisotnost v Latinski Ameriki. To je treba priznati zato ker je tam nekaj novih eh, akterjev, zato ker eh, se je Latinska Amerika bolj eh, zazrla proti Aziji, ki je njen pomemben razvojni partner. To je treba upoštevati in Evropska unija se mora na to nekako odzvati. Zavedati se moramo, da ima Latinska Amerika tudi druge strateške partnerje um, zato moramo mi iskati, katere so tiste naše skupne, skupne točke, zakaj imamo prednost proti drugimi strateškimi partnerji pri določenih temah. Še ena pomembna tema kontinuitete, ki je pomembna, je naslednja. Gre za asimetrije. Tradicionalno gledano sta Evropska unija in pa Latinska Amerika imele uh, simetrični razvoj. Um, Res je, da se je to sedaj uh, spremenilo, uh, ampak še vedno je tukaj nekaj asimetrij, ne samo med, in pa, med Latinsko Ameriko in pa Evropo, ampak tudi znotraj teh regij samih. Kajti tega se moramo zavedati, ko gre za programe razvoja ali pa druge programe oziroma strateške sporazume. Zavedati se moramo, da tukaj še vedno obstaja nekaj asimetrij. tukaj, nekaj, tukaj obstaja nekaj heterogenosti. No, ampak Latinska Amerika je še bolj heterogena, takšna je bila tudi prej, Eh, obstaja pa tam vseeno več eh, inštrumentov povezovanja. Regionalizem je, osnov, je osnova za eh, odnose znotraj Latinske Amerike, pa tudi Evrope. Torej, regionalizem je tisti, ki omogoča povezanost tako Evropske unije, kakor tudi Latinske Amerike, narekuje pa tudi odnose med našimi regijami. Trenutno vidimo krizo regionalizma v, tako v Evropi, kakor tudi Latinske Amerike. To so krize, eh, predstavljajo pa tudi nove priložnosti. Vidimo, da je zaradi tega prišlo do zbližanja, zbližanja znotraj Merkosurja, pa tudi transpacifičnih odnosov. Tukaj se nekako ustvarja širše geografsko področje, ki ni več tako eh, razdrobljeno. skratka, uh, vedno moramo upoštevati uh, naše bilateralne razlike. Istočasno pa moramo upoštevati načelo regionalizma, to je lahko naše načelo za vzpostavljanje globalnega vodstva. Uh, torej, uh, tukaj lahko gre za področja, ki so že bila omenjena, recimo podnebne spremembe, trajnostni razvoj. Pri vseh teh področjih smo z odnosi med Evropsko unijo in pa Ameriko lahko um, ustvarili določen vpliv globalno gledano. Latinska Amerika je naš pomemben strateški partner. Eh, veliko imamo tudi skupnih institucij, ki vključujejo eh, politični stebr z dialogi na visoki ravni. Eh, na ta način lahko dosežemo medsebojno prepoznavanje naših partnerjev, lahko poskrbimo tudi za socialno kohezijo. Tukaj v preteklosti ni bilo soglasja, sedaj pa to soglasje imamo. In to ravno zaradi teh dialogov, ki smo jih razvili na visoki ravni. Imamo ta načrt eh, sporazumov, ki jih je treba posodobiti. imamo pa tudi inštrumente sodelovanja, ki so že bili omenjeni. Uh, torej, to so tri, trije stebri. Trgovinski sporazumi, uh, strateški sporazumi in pa dialog na, veliki, uh, na visoke politični ravni. Uh, te tri uh, stebre imamo, ampak te niso vedno. Uh, Eh, najbolj koherentno med seboj povezani. Tukaj imamo eh, različne platforme sodelovanja, te je treba nekako uskladiti in jih tudi zastaviti v globalno agendo. Ne moremo delovati zunaj globalne agende. našo regionalno agendo, torej moramo na bolj jasen način vključiti v globalno agendo. Eh, potem še ena prednost, eh, ki je bila tukaj izpostavljena, je pluralnost različnih akterjev, ki zaznamujejo naše odnose. Ne samo med posameznimi državami, ampak gre tudi za odnose med izobraževalnimi centri, univerzami, med podjetji, med civilno družbo. Eh, gre za medregionalne povezave na multiplih ravneh red no, de intercambios entre la... To predstavlja omrežje za izmenjavo, uh, prav tako pa uh, je treba to področje nekoliko poenotiti. No, uh, imamo pa tudi nekaj problemov. Um, nekatere države članice, eh, nekatere države nimajo najboljših političnih uh, povezav. Um, ko preučuješ odnose z Latinsko Ameriko, z vzhodno Evropo, uh, tukaj gre res za odnose, ki so plot eh, težkega dela in jih ne moremo jemati za samo po sebi umevne. Niti Evropa, niti a, Latinska Amerika sedaj nista znali obravnavati asimetrij in eh, kriza je samo poglobila te asimetrije. Tega se moramo zavedati. Eh, skratka, nismo se naučili določenih lekcij iz preteklosti. Tudi to je nekaj, kar nam je skupno. No, vidim, da mi ostaja malo časa, tako da bi želela spregovoriti o tem, kako naj regionalno agendo prilagodimo novim izzivom. Uh, Eden izmed temeljnih vidikov je ta, da je treba aktivirati eh, vse naše eh, oziroma posodobiti vse naše eh, sporazume in ob tem upoštevati tudi vidik trajnostnega razvoja. Ne smemo pustiti ob strani pogajanji z dohe, pol recimo, potem recimo imperative, agende trajnostnega razvoja. Cili trajnostnega razvoja niso več samo uh, Eh, agenda sodelovanja. Eh, to je pravzaprav agenda razvoja. Eh, naši izzivi so tukaj skupni, odgovornosti pa seveda niso popolnoma enake. Zmogljivosti, ki jih imata posamični regiji, so pač, so pač različne. Tukaj imamo torej različne odgovornosti za izpolnjevanje teh agent in pa tudi države znotraj regije imajo različne odgovornosti. Še nekaj konkretnih uh, tem. No, izpostavljeno je že bilo vprašanje neenakosti. To je nekaj, kar se urača tudi uh, v Evropi. Uh, Latinska Amerika je v zadnjih letih poskrbela za pomembno zmanjšanje neenakosti, ampak vseeno se ta problem vrača tako v Latinske Amerike, kakor tudi v Evropi. Neenakost ni samo predmet. Uh, m, razpore, razpoje, razporejanja uh, sredstev in drugega blaga. Ne, gre tudi za vprašanje ozorcev proizvodnje, gre za vprašanje regulativnega okvira, gre za vzpostavljanje krožnega gospodarstva. Uh, Eh, vse to so naši skupni izzivi. Eh, tudi vprašanje, kako ustvarjati delovna mesta pod takšnimi pogoji, potem gre za trenutno ekonomijo znanja in pa še neka tema, ki postaja vedno bolj pomembna in sicer gre za vprašanje demografskega razvoja. Evropska unija se stara, eh, Latinska Amerika pa ima še vedno dinamičen demografski razvoj. Potem eh, pomembno je tudi vprašanje urbanizacije. Latinska Amerika je, najbolj, je ena izmed najbolj urbaniziranih regij na svetu. In eh, tudi na ta izziv se treba ustrezno odzvati. Potem eh, še ena pomembna točka pa je koherentnost naših politik. Ko gre za eh, uporabo inštrumentov sodelovanja. Toliko z moje strani. Uh, Tako, zdaj pa besedo, da bi poročevalec, gospod Lopes, pet minut, nekako za začetek naše razprave, potem pa besedo dobijo še ostali kolegi. Uh. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej bi se želel uh, zahvaliti današnjim govornikom, udeležencem panela, torej tako uh, SZD, Jurebeki, uh, cela kupa oli. Za nas je izredno koristno, da iz prve roke slišimo, kakšni so glavni Eh, strateški cili eh, iz ust ljudi, ki vsak dan delujejo v teh regijah. Najprej ne povem, zakaj smo se odločili, da bomo pripravili to poročilo. Kakšen je torej glavni cilj tega poročila, ki ga bomo pripravili v naslednjih mesecih v parlamentu? To poročilo smo želeli pripraviti zato, ker uh, Razumemo, da je treba Latinsko Ameriko ponovno uvrstiti v parlamentarno razpravo. Evropski parlament je v zadnjih letih veliko prispeval k temu, da smo Latinsko Ameriko vključili uh, na dnevni red Evropskega parlamenta. Gospod Salafranka je tukaj pripravil veliko poročil. V zadnjih šestih letih se je tudi zgodilo veliko stvari v tej regiji, veliko se je zgodilo tudi v Evropski uniji in veliko se je zgodilo posod po svetu. Zato je treba posodobiti naše mehanizme in pa vizijo naših odnosov. In prav tako je smiselno poslati sporočilo, da so za nas danes prednostnega pomena strateški odnosi z Latinsko Ameriko. Um, samo z malo drugimi strateškimi partnerji imamo toliko skupnega pri naših vizijah, kot pa ravno za Latinsko Ameriko. Eh, ko gre za poglede na to, kako reševati konflikte, ko gre za poglede na to, kako urejati naše odnose, eh, z nikomor drugim nimamo toliko skupnega, kot ravno za Latinsko Ameriko. Eh, res je, da je leto 2016 pomenilo popolnoma drugačen svet, veliko je bilo sprememb in zato moramo ponovno zastaviti postaviti naše prednostne naloge. Eh, prav gotovo je ena izmed novih prednostnih nalog ravno, eh, ravno Latinska Amerika za nas. Imamo skupne vrednote, imamo skupne interese, eh, smo pravzaprav skupnost narodov, interesov, vrednot. Poleg tega pa imamo skupno politično agendo. Ehm, Tukaj gre za recimo socialno vključenost, gre za podnebne spremembe, gre za enakost med spoloma, gre za um, digitalno revolucijo in tako naprej. Imamo pa tudi skupne izzive. Uh, imamo skupne varnostne izzive. Uh, pri nas se soočamo predvsem za problemom terorizma, v Latinske Ameriki pa za problemom orga, uh, organiziranega kriminala. Imamo ve, veliko skupnih socialnih problemov, problemov neenakosti. In pa ne nazadnje, tukaj obstajajo tudi številni konkretni elementi, eh, v zvezi s katerimi želi parlament zauzeti konkretna stališča. Imamo recimo dogovore za eh, sporazume za Mehiko, z eh, Čilom, za Kubo, imamo eh, sporazume za Merkosurjem. To je agenda, ki bo narekovala naše delo v naslednjih mesecih in tukaj mora parlament poslati jasna politična stališča. Upamo, da nam bodo okoliščine v naslednjih mesecih naklonjene. Uh, uh, upamo, da bomo lahko dobili dobro horizontalno poročilo. No, jeseni nas potem čaka vrh EU-CELAK. Septembra nas v El Salvadorju uh, čaka konferenca uh, Eurolata. To je ena izmed parlamentarnih skupščin, ki uh, najbolje deluje. To je eno izmed uh, pomembnih orodij parlamentarne diplomacije. Uh, ta povezava ima dolgo zgodovino. In to je tudi uh, forum, na katerem pravzaprav oblikujemo odnose med Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko. Uh, Um, v vseh teh povezavah bomo lahko sprejeli novo agendo, ki določa naše odnose. Uh, Tem, te agendi bomo lahko um, dali nove povdarke uh, eh, in uh, pri tem bomo lahko uh, upoštevali lekcije, ki smo se jih naučili v tem obdobju, ki je bilo zelo introspektivno za Evropsko unijo. Tako, zdaj bomo nadaljevali. Uh, za razpravo. Imeli bomo tudi posebno javno predstavitev, kjer bomo lahko izmenili mnenja. Upam, da bodo kolegi danes tudi lahko že zastavili nekatere vprašanja kolegom. Danes se bomo držali torej na minuto, minuto in pol, eh, potem bomo imeli politično razpravo eh, okrog eh, predloga resolucije. Torej najprej skupina ALS, e gospod Sala Franka, minuta in pol. Jaz sem bil na Lospon. Hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu, hvala našim gostom. Ja, ta razprava poteka v luči novih izzivov, ki jih doživljamo tako v Evropski uniji, kakor tudi v Latinski Ameriki in globalno gledano. Eh, prav pred nekaj, pred eh, eh, torej danes zjutraj smo gostili odpravnika poslov iz ZDA, ki je govoril tako, kot da se svet ni spremenil. Ampak to ni res. Rebeka Grejs pa je govorila o vseh spremembah, ki smo jih doživeli, recimo fragmentacija uh, naših regij, potem uh, uh, odnosi v Tihem oceanu in pa uh, tudi spremembe v Evropski uniji, ki jo pestijo notranji problemi. O tem je govoril tudi gospod uh, Lopez. Mislim, da smo se znašli v popolnoma novih okoliščinah, kjer eh, ne moremo več uporabljati starih eh, parametrov, ki smo jih določili na vrhu še v 80-ih in pa 90-ih letih. Um, slišal sem ta rek, da je pri oblikovanju prihodnosti najboljše, da si jo izmisliš in upam, da bomo ob tem uspeli ehm, sprejemati naše eh, skupne dobre odločitve, strateške odločitve, tako v gospodarskem smislu, kako tudi v političnem smislu, eh, v oblikah ehm, Um, medregionalnega in pa globalnega sodelovanja in upam, da bomo še pred iztekom tega parlamenta lahko um, dosegli dogovor o teh sporazumih, ki jih trenutno revidiramo. Uh. Hvala lepa, gospa Valenciano iz SD. Don't worry, Mr. President. Eh, bueno, no, quiero... no, ne bom ponavljala to, kar ste sta povedala kolega Salafranka in pa Havi Lopes in ne bom eh, ponavljala tega, kar so govorili naši gosti. V vsakem primeru bi želela čestitati vsem za organizacijo te predstavitve. Istočasno pa želim biti realistična. Meni se zdi, kot da smo stopili v nekakšen časovni stroj. Tukaj smo isti, kot smo bili tukaj že pred 15 leti. Jaz sem sicer odšla v misli z parlamenta, ampak sem se sedaj vrnila. Nekaj je tudi novih oseb, ampak vseeno, tukaj nas je nekaj špancev, še nekaj kolegov iz drugih držav, ki jih pač zanima Latinska Amerika. Imamo tudi določene uh, nove kolege, kot je recimo Javi Lopes, Ampak eh, vseeno se mi zdi, da tukaj obstaja nek problem. Nismo sposobni sporočati to, kar je za vse, ki smo tukaj očitno. In sicer gre za nujno potrebo po solidnih strateških povezavah z Latinsko Ameriko in pa z Karibi. Eh, dobro, kolegi so govorili o tem, da imamo veliko inštrumentov, da zadeve dobro potekajo. ampak glede na trenutne globalne težave, mislim, da bi morali sedaj končno dati zagon vsemu temu, eh, kar bi morali sprošiti že pred leti. Eh, upam, da bomo lahko sedaj eh, pospešili to oblikovanje strateških odnosov. Upam, da bo uh, Javi Lopes k temu prispeval za, svojimi, za svojim poročilom. Seveda pa zato potrebujemo tudi vaš input in upam, da nam bo to uspelo, uh, preden bo prepozno. E uh, Gospod Enak, EU ima zelo pomembne odnose z eh, Kolumbijo in ostalimi državami. In eh, kar zadeva prostorgovinski sporazum z eh, Kolumbijo, to bi bilo zelo pomembno vrediti. Kar pa zadeva kmetijske proizvode. Zanima me, ali gospod Lefler lahko pove, kako bi lahko ta, to oviro premostili, kajti to je očitno, da ključna ovira od eh, podpisa zadnji krat. Moje naslednje vprašanje pa zadeva Brexit in dejstvo, da moja država, Združeno kraljestvo, ima korist od vseh teh eh, protrovinskih sporozumov in tudi eh, pridržitvenih sporozumov z karibskimi državami. In zanime, ali boste spodbojali bilateralne pogajanja s temi državami v okviru pogajanja o Brexitu, ki se bodo začela prihodnji mesec. Britanska vlada je namreč najavila, da bo dala prioriteto, vsaj tako je eh, slišati, eh, tisto angliško sfero, torej ZDA, Kanada, Avstralija, ampak eh, veliko je mm, tudi karibskih držav v okviru Commonwealtha in da tudi s temi naj bi po Brexitu izpogajali prostorkovinske sporozume. Drugo vprašanje pa zadeva odnose ZDA Latinska Amerika pod novo Trumpovo administracijo in pa najavljeno izgradnjo zidu proti Mehiki, ali vidite neko možnost, da se nadomesti mhm, EU kot trgovinskega partnera, še posebej, če naj bi se nafta odpravila. Gospa Weber, minuta in pol, hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila Harju Lopezu za to pobudo, za organizacijo tega sestanka. Hvala tudi vsem gostom, to je za nas zelo pomembno, da jim lahko prisluhnemo in da lahko iz prve roke slišimo informacije. Eh, ko pravite, da kradilo odnosa med EU in uh, Latinsko Ameriko ter Karibi, eh, da se ti odnosi krepijo v zadnjih letih, to je vsekakor prijetno slišati, ampak vsekakor menim, da potrebujemo neko strateško partnerstvo in uh, rada bi videla, da gremo v to smer, tudi upoštevajoč uh, izzive, ki jih prihodnja leta prinašajo. No in seveda tu razmišljam tudi v smeri podnebnih sprememb, kajti te bodo vplivali na migracijske vprašanja. Mm, v mislih imam tudi digitalizacijo, ki bo zelo spremenila produktivnost in pa samo eh, zaposlitev ljudi in pa tudi mobilnost ljudi v tem kontekstu. Tako da mimo poglobitve pridružitvenega sporazuma, kar zelo podpiram, menim, da potrebujemo tudi nekoliko bolj jasno sliko glede tega, kaj se bo dogajalo v prihodnje in kako se bomo pomikali v to smer. In eh, prijateljice Elene bi povedala, čeprav smo tu v dvorani res, da običajni osumljenci v narekovajih, pa je vseeno dejstvo, da je podpora parlamenta eh, v to smer zelo, zelo močna. Hvala lepa zopet skupina ELS, gospod De Grandes, minuta in pol. Sí, muchas gracias, señor presidente. Felicidades al ponente Javi López. Hvala lepa. Hvala Javi López, da je organiziral to predstavitev. Hvala lepa našim gostom. Gosti so res odlični in njihove predstavitve so bile briljantne. Pozorno sem poslušal, sam sem poročevalec v senci za to poročilo. Mislim, da ste povedali veliko pomembnih stvari. Eh, Rebeka je pravilno povedala, da so to trenutki velikih eh, priložnosti, pa tudi refleksije. Ehm, po gospodarskem bumu v Latinski Ameriki vidimo sedaj eh, zmanjšanje te dejavnosti in to bo lahko povzročilo številne probleme. Vrnila se bo neenakost No, ampak to je tudi priložnost za Evropo, da končno zasede uh, svoje mesto, ko gre za odnose med Latinsko Ameriko in pa Evropsko unijo. Uh, ne sme tega narekovati samo ZDA, tudi mi moramo tukaj odigrati pomembno vlogo za Latinsko Ameriko. To je naloga, ki jo ima sedaj Evropska unija, ki mora končno zased, zasesti ta položaj. Uh, ne samo z tistimi državami od eh, Atlantika, ampak tudi z tistimi državami, ki so ob Pacifiku. Torej, sedaj uh, imamo priložnost za to, da uh, končno zasedemo naše zasluženo mesto in da izkoristimo vse te priložnosti. V imenu skupine SD gospod Asis Pinotempo. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da se pripravi poročilo na to temo in da se organizira eh, ta javna predstavitev, vključno s to razpravo danes, ki je na zelo visaki, visoki ravni. Zdaj, kar zadeva naš odnos z Latinsko Ameriko, imeli smo neko fazo velike euforije in eh, sedaj smo v fazi nekakšne razgradnje iluzij in to seveda povzroča. številne eh, reakcije. Eh, prihaja do protekcionističnih težn, pa tudi do izgube zaupanja, čemu smo priča na dokaj razširjen način. To postavlja pod vprašanje načelo multilateralizma in zato menim, da moramo na novo vrednotiti odnose med eh, regijami. Evropa seveda ne more tudi sama mimo teh refleksov protekcionizma. No in zato se moramo osredotočiti na tista področja, ki lahko čim pred dosežemo napredek. In zato se moramo osredotočiti na Latinsko Ameriko. Kot eh, rečeno, si delimo številne pomembne vrednote in eh, menim, da zato moramo zagotoviti čim več sodelovanja. Tu je pomembno tudi vprašanje Merkosurja in ta pogodba ne more več ostati nekako v zraku, kot je bilo eh, dolga leta. In kot zadnja, gospa Remines eh, v imenu ELS. I didn't understand you, sorry. <laughs> I'm sorry. Bueno, quería agradecer, al igual que mis compañeros. Eh... Hvala lepa, Želela bi se zahvaliti kolegom, poročevalcu za organizacijo te predstavitve. Um, prav tako bi želela pozdraviti vse govornike in opravičujem se, da sem zamudila. Kakor so povedali vsi, želim povdariti, da gre za zelo pomemben trenutek. Sama sem se pravkar vrnila iz Mehike. E, tam smo skupaj z odborom INTA um, imeli obisk delegacije. Uh, ja, tudi tam smo eh, ugotovili, da je pri naših odnosih tako, da Evropska unija ne daje vedno prednosti Latinske Amerike, tako pa velja tudi obratno. No, eh, sedaj pa se Latinska Amerika vedno bolj zaveda, da njihovo gospodarstvo ne more biti v 80, letih, eh, v 80 odstotkih Eh, biti odvisno od eh, ZDA. Spoh sedaj, ko je, ko je nastopil predsednik Trump in govori o izgradnji zidu in pa ki govori o odpovedi sporazuma nafta. Torej ima zelo agresivno politiko do Mehike. In eh, iz te stiske sedaj treba napraviti priložnost. Jaz mislim, da je to dobra priložnost, ko bi, Mehiko, ko bi Mehika lahko odigrala pomembno vlogo in bi lahko prispevala k približevanju med Evropsko unijo in pa Latinsko Ameriko. Se pravi, mislim, da smo v zelo pomembnem trenutku. In zato, ker nas čas že priganja, lahko strokovnjakom dam na voljo le po dve minuti, tako da se lahko vsak odzove na ta vprašanja. Se vprašujem, zato včasih smo politiki nekoliko predolgi in na, na konec treba razpravo pospešiti. Najprej bo začel gospod Lefler, dve minuti in pojma te namorja, svolite. Najlepša hvala za pripombe in vprašanja. Pripombe kažejo na precejšnje strinjanje glede vrednosti tega odnosa za EU. Prav tako je jasno, da je pomembno, da s temi odnosi nadaljujemo. Dobili smo vprašanje o pogajanjih o Merkosurju. Pripričani smo, da smo zdaj na pravi točki, da nadaljujemo s temi pogajanji. Zavedati se moramo, da je kmetijstvo pomembno za države Merkosurja in države članice Evropske unije, vendar pa je to le manjši del naših odnosov znotraj Merkosurja, torej med posameznimi državami Merkosurja. V teh odnosih obstaja veliko večji potencial, tako gospodarsko, kot tudi politično in tehnično in tukaj želimo napredovati. Na to pa še Karibi, ali bo Združeno kraljestvo lahko začelo z usporednimi pogajanji. Predvidevamo, da dokler bo Združeno kraljestvo članica Evropske unije, bo sledila politiki Evropske unije, tudi trgovinska politika je skupna politika in tudi eden temeljev naših zunanjih odnosov. Kar zadeva nadomestitev nafte, nafte ne nameravamo nadomeščati oziroma zamenjati in upam, da bo obstala. Evropska unija je veliko bolj pomembna trgovinska partnerica v Latinske Amerike kot eh, Združene države, prav gotovo pa ne nameravamo graditi kakršnih koli zidov. Več izkušenj imamo z rušenjem zidov kot pa izgradnjo zidov. To bomo počeli še naprej. Primo, ime časa, podaril bi nekatere pomembnejše vidike. Naj se navežem na to, kar sem povedal v uvodu. Skupaj moramo delati tudi na področju podnebnih sprememb. Več stransko tudi v korist naše družbe. Oglejmo si, kako je bilo v zadnjih mesecih v Karibih in Latinski Ameriki zaradi opustošenja orkanov v Osrednji Ameriki in na Karibih, potem suša v Braziliji, poplave v Peruji. Podobne težave se pojavljajo tudi v Evropi in to jasno povzema izzive, s katerimi se soočamo. Potem pa povezljivost. To je eno izmed vprašanj, ki smo se jih lotili pred nekaj leti v obliki pobude za neposredno povezavo z optičnimi vlaki med Latinsko Ameriko in Evropo v korist evropskih državljanov in podjetij. Potem pa še zadnje, o čemer smo govorili tukaj, To je tudi nekaj, kar ste omenjali vi, poslanci, pa tudi drugi govorniki. Bolj učinkovito moramo delati v smer socialne integracije, vključevanja, izgradnjo močnejših družb z boljšo socializacijo in boljšim soočanjem z izzivi. Najlepša hvala. Gospa Grinspan, dve minuti in pol. Hvala za vse vaše pripombe. Ti so bili zelo zanimivi, ugotavljam, da obstaja med nami stopnjo, visoka stopnja kladnosti. Najprej. Okna priložnosti se bodo tudi lahko zaprla. Želim vas spomniti na to, da je Kitajska v zadnjih letih iz 2000 do 2015 20 krat povečala svoj obseg trgovine z Latinsko Ameriko in da so se spremenili v pomemben vir financiranja in pa v pomemben vir naložb. Eh, Pacifik bo še vedno pomemben, Azija bo vedno pomembna, ampak Latinska Amerika ne more staviti samo na Azijo. Eh, kajti, ko gre za primarne sorovine, za kmetijstvo, za infrastrukturo, če bomo stavili samo na to, potem ne bomo zagotovili prihodnost našim mladim in ne bomo zagotovili visoko kakovostnih mest, ki jih oni potrebujejo. Torej, ne smejo nas razdeliti med Atlantik in pa med Pacifik. Latinska Amerika je regija ob dveh oceanih in eh, Zato mora biti integrirana, ne pa razdeljena. Zato moramo staviti tudi na Evropo, to je za nas izredno pomembno. Drugič, potrebujemo bolj um, horizontalno sodelovanje, regionalno sodelovanje, tematično sodelovanje. Ne smemo paditi eh, v ta problem uh, binarnega pogleda. Se pravi, staviti moramo na izobraževalne spremembe, na znanost, na razvoj, na vključevanje majhnih in srednje velikih podjetij, staviti moramo na boj proti podnebnim spremembam spremembam. Vse to so bistveni elementi. Ne smemo razdaljevati uh, regije. Tu so izredno pomembni programi sodelovanja. Tretjič, imamo zelo močne inštrumente. Uh, Eh, Eurolat in pa naš vrh sta dva pomembna instrumenta političnega dialoga, ki smo jih vzpostavili v zadnjih letih. In eh, te eh, inštrumente moramo izkoristiti za to, da bomo napredovali pri naši agenti, ko gre za sporazume, ko gre za sodelovanje in pa ko gre za dialog na visoki ravni. Najlepša hvala. Zelo impresivno ste se držali časa govora zelo učinkovito. Dve minuti in pol ima na voljo gospa Amadeo. Creo que algo que emerge en la intervención es el. Hvala. Ja, uh, mislim, da smo iz vaših prispevkov razbrali predvsem vprašanje uh, relevantnosti naših odnosov, kako poskrbeti za to, da se ne bomo izgubili v preteklosti. Če se želimo soočiti s tem izzivom, moramo uporabiti različne instrumente. Uh, najprej podariti je treba kakovost naših odnosov. Kakovost odnosov med uh, Latinsko Ameriko, Evropsko unijo in Karibijo. Vsi lahko imamo korist od teh odnosov. Naložba v Evropo je tudi naložba v Latinsko Ameriko in pa v Karibe. Upoštevati je treba okoljske in eh, podnebne standarde, ki jih morda druge regije po svetu ne spoštujejo. Eh, skratka, treba je kar največ potegniti iz naših odnosov, treba je poskrbeti za vsakodnevne izmenjave med institucijami, med podjetji, med državljani. zgodovina uspeha migrantov, ki so poselili naše regije, je nekaj, na kar se moramo nasloniti in graditi na tem. Eh, nekdo je rekel, da je treba prihodnost izumiti. Eh, to jih je rekel gospod Salafranka. Jaz se s tem strinjam. In prva naložba, za katero moramo poskrbeti v zvezi s tem, je to, kako odpraviti um, Kako preseči to tlačenje v različne kategorije, kako poskrbeti za koherentnost naših inštrumentov, kako ustvariti skupne izzive, kako bomo študentu iz Čila pojasnili, da več recimo ne more sodelovati v, program Erasmus, v programu Erasmus, kako jim bomo to pojasnili. No, povedala sem, da je pozitivna stran naših odnosov, tudi institucije, ki jih imamo, ampak tukaj se ne smemo preveč zaplesti v birokratske postopke. Najti moramo način, kako vključiti tudi vse žive sile družbe. Hvala lepa, tudi vi ste se dobro držali časa govora. Pa še treči, tretji poskus, gospa Poso. No, tudi jaz bi želela spregovoriti o tej možnosti, ki jo za Evropsko unijo ponuja trenutna politična situacija v ZDA. Tukaj moramo biti previdni. E, ni pozitivno to, da se sedaj ZDA up, zatekajo v unilateralizem in pa v protekcionizem. Eh, to lahko škodi vsem. Naš, mm, vloga našega zavezništva je, da ZDA prepričamo v to, naj ne gre po tej poti. Kajti, če bodo šli ZDA po tej poti, potem bo to imelo slabe posledice tudi za naše regije. Mi se moramo zauzeti za krepitev naših eh, multilateralnih stališč in pa za boj proti protekcionizmu. Lotiti se moramo problemov, ki so nam skupni, tudi če z različnih vidikov in z različnimi zmogljivostmi na različne načine. Eh, na ta način lahko bolje razumemo globalne probleme, probleme, ki so nam skupni, ki so sistemski. sedaj več ne govorimo o sodelovanju kot o pomoči. Ne, to je pravzaprav naložba v priložnost, v javno dobro, to je javni strošek, ki ga potrebujemo tako v Evropski uniji, kakor tudi v Latinske Ameriki. Toliko z moje strani. No. Oh, you, even overperforming, it's very... No, vi ste bili še boljši, zelo dobro. Iskreno se zahvaljujem vsem strokovnjakom, ki ste prispevali k tej razpravi tudi v luči prihodnega dela. Tudi pročevalci so dobili zelo koristne informacije za nadaljevanje dela. Vsem se zahvaljujem za sodelovanje. Zaključujemo se stankom za zdaj. Nadaljevali pa bomo ob treh po kosilu in pa po obeleženju 60-letnice rimske pogodbe. Najlepša hvala za udeležbo, se vidimo pozneje popodne.